proszę państwa rozpoczynamy popołudniowe spotkanie. Tako, dobrodošli na popodanskem delu našega zasedanja. To je dokaj izjemno, če že ne izredno zasedanje, na pomembno tematiko. Obravnavali bomo določene probleme z nekako bolj časovne perspektive. Kot eh, rečeno že na začetku, smo ob nastopu tega mandata dejali, da bi bilo koristno za člane našega odbora slišati predstavitev reforme skupne kmetijske politike, ki smo jo sprejeli na koncu lanskega leta. O tem smo govorili s komisarjem Čološem, tudi z generalnim direktorjem Generalne direkcije za kmetijstvo, gospodom Plevo. Prav tako smo bili deležni popolne podpore in eh, tudi zagotovil, da bo omenjena generalna direkcija pripravila celovito predstavitev skupne kmetijske kmetijske politike in njene reforme. Ta predstavitev je zdaj že nekoliko obogatena z izkušnjami iz tega prvega kratkega obdobja izvajanja te reforme, kar je tudi razumljivo. Mislim, da bo to ponudilo tudi dober pogled tistim članom našega odbora, ki so bili tu že v prejšnjem mandatu, pa tudi za tiste, ki so bili poročevalci, tu predvsem imam v mislu kolege eh, Dantan, Kapula Santos, ki ga sicer ni tu, eh, v mislih imam tudi poročevalce v Senci, ki so sodelovali na tem projektu, mislim, da bodo tudi oni lahko sodelovali s svojimi premisleki. Torej, med nami pozdravljam praktično celotno direkcijo, kajti. Te... Najviše vodstvo generalne direkcije Agri je danes tu z nami, na čelu z generalnim direktorjem Jerčem Plevo. In eh, da se bomo torej lotili programa, ki ste ga že prejeli. Splošno predstavitev bo podal generalni direktor Jerži Pleva, ki je že tule ob računalniku. žal bo po svoje predstavitev zaradi drugih eh, obveznosti moral oditi, ampak eh, posamezni direktori, posamezni direkciji bodo potem opravili še dodatne predstavitve in seveda potem v drugem delu bodo zastavljena tudi vprašanja. Še enkrat eh, izražam zahvalo generalni direkciji za sprejetje tega našega predloga in za organizacijo in pripravo teh predstavitev. Kot prvi pa dobi besedo generalni direktor, gospod eh, Ježi Pleva, potem pa bomo šli naprej v skladu z dnevnim redom. Izvolite, gospod eh, generalni direktor. Hvala lepa, gospod predsednik, spoštovani člani odbora, dame in gospodje. Zelo me veseli, da bomo danes skupaj s kolegi lahko v vašem odboru predstavili nove elemente kmetijske politike in pa izzive, ki nas čakajo pri izvajanju leti. Od 90-ih eh, let naprej je prišlo do eh, velikega razvoja v kmetijski politiki. Ehm, tukaj gre tako za izvozna nadomestila kot uh, na, uh, za nadzor na, me, na mejah uh, in tako naprej. No, tega smo se premaknili uh, na povsem novo obdobje. In sicer. smo se osredotočili predvsem na vprašanje, kako proizvajati. Eh, skupna kmetijska politika se more bolje odzivati na razvoj na trgu in eh, pa na dogodke na globalnem trgu. Zaradi tega je potrebno tudi okrepiti učinkovitost eh, podpor. Skupno kmetijsko politiko je bilo potrebno torej prilagoditi tem izzivom in prilagajanje je potekalo eh, z pomočjo postopka posvetovanja. Evropska komisija je predstavila predlog v svetu ministrov za kmetijstvo in ta je sprejel končno odločitev. To je bil tudi smisel celotnega postopka posvetovanja. V preteklosti eh, smo se posvetovali z eh, Evropskim parlamentom, ki je posredoval tudi svoje mnenje, tega pa ni bilo potrebno nujno upoštevati. Ampak za zadnjo reformo skupne kmetijske politike smo pričeli v povsem drugačnem institucionalnem okviru leta 2010 eh, z pričetkom veljavnosti Lizbonske pogodbe je Evropski parlament dobil odločilno vlogo pri sprejemanju odločitev na področju skupne kmetijske politike. Ta sprememba pravil igre je imela pomembne posledice na reformo, tako na postopek na uh, sprejemanje odločitev, pa tudi na končni rezultat. Ta postopek je potekal v okviru razprave o splošnem proračunu oziroma proračunskem okviru za obdobje 2014 do 2020. Prvič v zgodovini skupne kmetijske politike se je proračun znižal v primerjavi z prejšnjim obdobjem, medtem ko se cene niso spremenile. In na tem grafu lahko uh, vidite trenutne cene in pa uh, stroške skupne kmetijske politike. Za obdobje do leta, od leta 2015 do 2020, kot lahko vidite, naj bi stroški ostali na isti ravni. V trenutni gospodarski in finančni situaciji Vseeno obstajajo prizadevanja za ambiciozno kmetijsko politiko, ki vseeno uh, predstavlja približno 37 odstotkov uh, vseh uh, izdatkov Evropske unije v obdobju 2015 do 2020. Evropska komisija je morala pregledati trenutni okvir in upoštevati je morala številne okoljske in ozemeljske izzive, s katerimi se bo najbrž soočala skupna kmetijska politika. In eh, v eh, analizi smo določili tri glavne cilje in sicer želimo zagotoviti varno oskrbo z hrano, s tem, eh, da ustrezno odgovorimo na negotovost na trgu in na delovanje prehranske verige. Zagotoviti želimo dolgoročno trajnost z trajnostnim upravljanjem verov in pa z osredotočanjem na podnebne dejavnosti. In tretjič, prispevati želimo k razvoju podeželskih območij s tem, da je potrebno zagotoviti spoštovanje strukturnih eh, razlik v Evropski uniji. Potrebno je spremeniti eh, glavne instrumente skupne kmetijske politike. Namreč neposredna plačila, eh, razvoj podeželja, politiko skupne tržne ureditve in pa tudi horizontalno uredbo. Naj izpostavim le nekaj temeljnih elementov eh, te reforme. Kar zadeva neposredna plačila, ta so še zmeraj najpomembnejši politični instrument. Predstavljajo približno 80 odstotkov proračuna skupne kmetijske politike. Neposredna plačila bodo imela še naprej pomembno vlogo pri zagotavljanju obstoja kmetij in pri zagotavljanju stalnega prihodka za proizvajalce. Zadnja reforma je poskrbela za pomemben premik. Prešli smo z tradicionalnega sistema plačil eh, na sistem plačil, eh, ki eh, temelji na površini in ki je neodvisen od odločitev glede različnih oblik proizvodnje. Plačila bodo temeljina na, na zavezujočih schemah in sicer gre tukaj za osnovno plačilno schemo, za eh, novo plačilno schemo za mlade kmetovalce in pa za eh, nova tako imenovana zelena plačila. To eh, so torej zavezujoči elementi za vse države članice. Poleg tega pa lahko države članice sprejmejo tudi odločitev za zagotavljanje plačil drugim sektorjem glede na specifične potrebe v posamezni državi članici. In zato imamo tukaj še prostovoljno podporo. Tukaj gre za območja z naravnimi omejitvami. Poleg tega pa obstaja tudi možnost eh, uporabe scheme eh, za majhne kmetije. Za spremembo skupne tržne eh, ureditve želimo uspodbujati konkurenčnost Evropske unije na področju kmetijstva. Najpomembnejša sprememba je ukinitev vseh omejitev proizvodnje. Gre za premik na okrepljeno varnostno mrežo in pa na okrepljen krizni menedžment slavne kvote so že bile ukinjene ali pa še bodo ukinjene v prihodnjih letih, tako da se bodo proizvajalci lahko odločali glede eh, na dogodke na trgu, kaj bodo proizvajali in eh, v eh, kakšni količini. okrepili eh, bomo organizacije proizvajalcev in pa organizacije, ki povezujejo različna področja. In na zadnje, naj za uvod povem eh, še politiko razvoja podeželja. Nova skupna kmetijska politika se osredotoča tudi na razvoj podeželja, ki ga morajo voditi strateški cilji in ki mora obroditi ustrezne sadove. Države članice in regije bodo še naprej same pripravljale svoje večletne programe glede na izbor eh, kriterijev in ukrepov na ravni Evropske unije. Pri tem bodo seveda upoštevale specifične potrebe podeželskih območij. Nova politika razvoja podeželja bo bolj povezana z strukturnimi in pa investicijskimi skladi Evropske unije. Veliko je novih elementov, v evropskih strukturnih in investicijskih skladih. To bo pomagalo pri načrtovanju programov in bo omogočalo boljši odgovor na potrebe regij. Poleg tega bomo lahko na ta način bolje povezali različne sklade. Vse skupaj bo možno z pomočjo nacionalnih partnerskih sporazumov, o katerih se že pogovarjamo z pristojnimi organi v državah članicah. Razprava z državami članicami se sedaj nadaljuje z konkretnimi predlogi razvoja podeželja. Torej, v tem kratkem uvodu bi rad povedal še, da je reforma skupne kmetijske politike prva izkušnja sodelovanja Evropskega parlamenta in Evropske komisije na področju skupne kmetijske politike zelo zadovoljni smo za to prvo izkušnjo. Prepričani pa smo, da lahko še zmeraj izboljšamo naše sodelovanje v prihodnosti. Prepričan sem tudi, da bomo lahko ukrepili dialog za novo komisijo, ki bo kmalo imenovana in eh, bomo lahko ukrepili naša prizadevanja,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 v skladu z dnevnim redom, ki ste ga prejeli. Poste videli, da je zdaj na vrsti vprašanje neposrednih plačil. Besedo dobi gospod eh, direktor, gospod Pierre Basku. Potem pa sledi tudi prva, prvi krok vprašanj in odgovorov. Izvolite, gospod eh, direktor Basku, beseda je vaša. Merci, monsieur président. Najlepša hvala, gospod predsednik. Namen te predstavitve je da vam na kratko predstavim nov sistem eh, neposrednih plačil, ki bo vzpostavljen z letom 2015 in bo veljal za prihodnih šest let. Naj najprej opozorim na nove cilje tega političnega instrumenta, ki že obstaja, potem pa bom spregovoril o potencijalu te reforme, recimo o e, zunanjih učinkih e, neposrednih plačil in pa o novih elementih, ki jih je prinesla ta reforma. Najprej o novih instrumentih. Torej, ta reforma uvaja nove sisteme neposrednih plačil in sicer zato, da bi zagotovili trajnost kmetijskega sektorja v dolgoročnem pogledu in pa konkurenčnost eh, kmetijstva Evropske unije. Eh, tukaj gre tako za dobiček, kakor eh, tudi za stabilnost dobička. Želimo zagotoviti trajnostno rabo naravnih virov, poleg tega pa želimo priznati eh, pomembno vlogo proizvajalcev, ki so hkrati proizvajalci eh, kmetijskih proizvodov, hkrati pa tudi upravljalci naravnih dobrin. Pri tem eh, pa seveda moramo spodbujati načine proizvodnje, ki so dobri za okolje in za varstvo okolja. Poleg tega pa moramo zagotoviti tudi podporo za območja z naravnimi omejitvami, tako da bomo lahko razvili eh, dejavnosti kmetijske proizvodne, še prav posebej, eh, pa da bomo uspodbudili razvoj podeželja. Neposredna plačila bodo eh, bolj učinkovita kot v preteklosti in sicer eh, iz treh razlogov. Prvič bomo poskrbeli za bolj ciljno usmerjenost eh, naše podpore. Osredotočili se bomo na tako imenovane aktivne kmetovalce in izključili vse tiste, ki imajo le postransko vlogo v kmetijstvu. Osredotočili se bomo tudi na mlade kmetovalce in skušali bolje odgovoriti na potrebe določenih območij in zagotovili eh, podporo eh, za eh, tisto proizvodnjo, ki se osredotoča na majhne kmetijske površine ali srednje velike kmetijske površine. Zagotovili bomo tudi podporo za bolj trajnostno kmetijstvo in vzpostavili povezavo med plačili držav članic in poleg tega eh, bomo poskrbeli tudi za povezavo med kmetovalci. To pomeni, eh, da eh, bomo omogočili uporabo prerasporeditvenih plačil za začetne hektarje. To bo omogočilo tudi okrepitev učinkovitosti tega eh, sistema neposrednih plačil. Tukaj govorim seveda tudi o eh, zelenih plačilih. Tukaj je potrebno seveda spoštovati zakonodajo Evropske unije in eh, vse skupaj bo temeljilo na sistemu pogojevanja, ki bo vseboval uh, manj določil, ki pa bo bolj upošteval učinek na kmetijstvo in učinek na okolje. To odseva odločitev, ki je bila eh, sprejeta na področju eh, zunanje konvergence. Tukaj gre za porazporeditev eh, med državami članicami. Eh, na tej prosojnici lahko vidite porazdelitev neposrednih plačil na hektar do leta 2020. Na uh, levi strani lahko vidite temnejši stolpec, ki predstavlja trenutno situacijo, eh, na desni pa nekoliko svetlejši stolpec, ki odraža eh, posledice odločitev, ki so bile sprejete. Gre torej za eh, izravnavo, kar zadeva situacijo v posameznih državah članicah. Tukaj gre za izravnavo med neposrednimi plačili. Kar zadeva novo schemo neposrednih eh, plačil, ehm, je seveda kar precej eh, novih elementov. Trenutno imamo vezana in eh, nevezana plačila. V novem sistemu bomo imeli tri zavezujoče scheme in eno prostovoljno schemo obvezojoča schema bo eh, obsegala osnovno plačilo. Um, potem uh, tukaj bo šlo predvsem za vezana plačila, druga zavezojoča schema bo tako imenovana zelena schema in pa zavezojoča schema za mlade kmetovalce. Torej, uh, to so uh, tri obvezne uh, scheme. Potem pa eh, so tukaj še neobvezne eh, scheme in sicer eh, vezana plačila, ki bodo omogočila podporo za določena področja, ki se srečujejo z težavami in ki imajo močno okoljsko dimenzijo. Druga možnost pa bo podpora za območja z naravnimi omejitvami in pa prerasporeditveno eh, plačilo, ki naj bi pomagalo predvsem majhnim in pa srednje velikim kmetijam. Eh, tukaj lahko vidite tudi vse elemente, ki so pomembni za, vsake, za vsako izmed eh, teh različnih schem. Ne bom govoril o podrobnostih. Države članice imajo poleg tega tudi možnost uvedbe posebnega sistema eh, za majhne kmetovalce. Tukaj gre za poenostavitev eh, celotnega sistema in pa tudi sistema nadzora, kar naj bi olajšalo eh, delo kmetovalcem. Drugi element, ki je najpomembnejši, je eh, v tej novi schemi je uvedba zelenih plačil. Tukaj eh, gre eh, torej za varstvo okolja in pa za boj proti podnebnim spremembam. Ta zelena plačila bodo predstavljala 30 odstotkov naravnih prispevkov naravni držav članic. to je pristop, ki je del eh, globalne eh, strategije ekologizacije eh, celotnega kmetijstva. Tukaj gre za spoštovanje okoljske zakonodaje in vezavo plačil na to zakonodajo ko gre za ukrepe, ki se nanašajo na uh, veliko večino kmetijskih površin v Evropski uniji. Trenutno uh, so ta določila uh, prostovoljna uh, določila. Poleg tega pa, je, uh, pa so tukaj tudi kmetijski ukrepi, eh, ki bodo prostovoljni, ki bodo bolj ciljno usmerjeni in ki bodo odgovorili na bolj specifične potrebe na regionalni in lokalni ravni. Eh, torej, ti elementi dopolnjujejo vse skupaj, kar se eh, dogaja na področju kmetijstva, gre za inovacije, za razvoj in tako naprej. Še nekaj podrobnosti eh, glede ekologizacije. Prvi ukrep na tem eh, področju je eh, ohranitev travnih površin. tukaj gre za posebej občutljiva območja in tam želimo ohraniti eh, stalno ravnovesje pridelovalnih površin in eh, travnatih površin. Potem eh, je tukaj raznolikost pridelkov, tukaj gre za uporabo različnih eh, polščin. Poleg tega mora to uh, ekološko območje zauzemati vsaj uh, eh, 5 odstotkov uh, površine in to daje državam članicam možnost, da uh, uvedejo območja z posebnim uh, ekološkim interesom. Na ta način uh, bodo države članice lahko odgovorile na uh, zahtevo, uh, ka, uh, ki je vključena v zakonodajo Evropske unije. to eh, so torej tri ukrepe, ki so zavezojoči za kmetovalce. Poleg tega pa je tukaj tudi možnost vzpostavitve eh, sistema, ki bo omogočil državam, ki bo omogočil kmetovalcem, da zadostijo eh, zahtevam, eh, kar zadeva minimum eh, zelenih površin in sicer z pomočjo eh, scheme eh, certifikatov. No, sedaj pa še k nadzoru eh, neposrednih plačil. Sistem neposrednih plačil imamo že nekaj časa in doslej ni bilo težav. Imamo sistem plačil uprave in pa nadzora in pa sistem, eh, ki nadzoruje dobro izvedbo teh eh, neposrednih plačil. Dva elementa, ki sta pomembna v tem novem sistemu neposrednih plačil. je poseben sistem, ki ga bomo začeli izvajati z letom 2018 eh, in sicer gre tukaj za geoteritorijalni eh, vidik. Poleg tega pa eh, bomo uvedli tudi poseben Poleg tega pa novi sistem uvaja tudi posebno eh, površino eh, v ekološkem interesu in eh, to je pomemben novi ekološki stebr novega sistema. z tem novim sistemom želimo zagotoviti bolj trajnostno kmetijstvo, ki bo bolje odgovorilo na nove gospodarske in pa eh, okoljske izzive. Zaradi tega želimo zagotoviti bolj prožna, neposredna plačila ob upoštevanju eh, potreb eh, držav članic. Države članice bodo neposredna plačila tako lažje prilagodile specifičnim potrebam. že nekaj mesecev in do prihodnje pomladi bomo uvajali ta eh, novi sistem v državah članicah. Pri tem bomo seveda zagotovili podporo Evropske komisije. Trenutno ocenjujemo eh, poročila, ki so jih pripravile eh, države članice v zvezi z uvajanjem tega novega sistema neposrednih plačil. Gre za sistem eh, obveščanja potem eh, pa bomo izvedli tudi eh, pregled eh, in sicer potem, ko bo ta sistem uveljavi eno leto. Tukaj gre za revizijo neposrednih plačil z posebnim poudarkom na potencijalnem vplivu na proizvodnjo in pa eh, na eh, trajnostno kmetijstvo. To je namreč cilj, ki si ga je zadala Evropska komisija. Do marca 2017 eh, pa bi naj bilo pripravljeno poročilo v zvezi z območji v posebnem ekološkem interesu. Eh, tukaj gre torej za to novo eh, zavezo za ohranitev zelenih površin tukaj gre eh, torej za eh, to, da eh, naj bi dosegli cilj petih odstotkov zelenih površin. Toliko torej o tem novem sistemu neposrednih plačil. Hvala lepa za vašo pozornost. Bardzo dziękujemy. Hvala lepa, gospod eh, direktor. V skladu s predlaganim dnevnim redom pa zdaj sledi. prvi krok vprašanja, ampak prosim samo na temo neposrednih eh, plačil. Posneje bo govora še o skupnih tržnih ureditvah, oziroma skupnih ureditvah trga, o razvoju podeželja, o horizontalni uredbi. Kot prvi pa besedo dobi gospod eh, predsednik De Castro, izvolite. Veliko časa ste namenili tej reformi. Najlepša hvala, hvala lepa generalnemu direktorju Plevi. Če tudi eh, nas je moral zapustiti, hvala lepa tudi eh, direktorju Baskujo in hvala lepa tudi vsem ostalim, eh, ki ste danes prišli k nam po dolgih eh, letih eh, dela na tem področju. Več kot 50 trialogov smo imeli, eh, torej gre za eh, zelo pomembno eh, delo. No, eh, obseg eh, tega seminarja novim poslancem eh, kaže, eh, s čim smo se ukvarjali v preteklem mandatu in kot je zelo pravilno povedal gospod eh, Pleva, eh, se je s tem eh, z Lizbonsko pogodbo predvsem res eh, spremenil način dela. Danes eh, imamo veliko večjo odgovornost, kajti eh, so odločanje pomeni, da moramo sprejeti odločitve in to seveda vpliva tudi na delo v našem odboru. Kar zadeva neposredna plačila. Ja, seveda sem prisluhnil predstavitvi, ki je eh, bila podana kljub temu pa sem nekoliko zaskrbljen. Izvedli smo reformo, ki se je zagotovo osredotočila na ozelenitev in eh, ki je dala večji poudarek okolju in pa trajnosti okolja. Hkrati pa Zapletenost predstavitve direktorja Baskuja kaže, eh, da ne moremo biti povsem pomerjeni, kar zadeva novo skupno kmetijsko politiko. Prestrašeni so tudi kmetovalci, kajti eh, ne vem, če je to ravno politika, ki bo poenostavila dostop do pomoči, ki jo zagotavlja skupna kmetijska politika. Zaskrbljene so tudi države članice, ki bodo morale nadzirati izvajanje te nove politike in izvajanje vseh teh novih pravil. Torej, ne želim razpravljati ravno o podrobnostih, ampak delo, ki nas čaka v prihodnjem letu, kar zadeva ekologizacijo, in pa pregled po enem letu ponujata možnost zanimive razprave. Po enem letu bomo potem morda lahko popravili kakšno odločitev, ki se bo izkazala za preveč zapleteno za kmetovalce in za države članice. No, moje vprašanje pa je, ali bomo imeli to možnost? In to je vprašanje, ki je seveda naslovljeno na novega komisarja. Hvala lepa. Pan posel Nikolson. Uh... E, gospod Nikolson. Hvala, gospod predsednik. E, tudi, rad bi, tudi sam bi rad uh, rekel, da je bila predstavitev gospoda Pleve zelo zanimiva, e, zelo lepo je izgledala na ekranu. Čestitke za to. Ampak, uh, če se ozremo v času nazaj, vidimo, da je bilo s tem povezanega veliko dela. Videl sem tudi veliko eh, kratic in oznak in vsega. Eh, velik problem, eh, ki se nam zdaj postavlja, pa je, kako bo to delovalo v praksi. Ali bodo kmetje dobili odgovore na to, kaj naj naredijo naslednjo pomlad? Teh odgovorov ne morejo dobiti in ne morejo jih dobiti od vas. Uh, tukaj nisem zato, da bi vam oteževal delo, ampak istočasno pa vam moram povedati, da bi morali poiskati odgovore in mogoče preložiti ekologizacijo, eh, tako da bodo kmetje dobili svoje odgovore. Potem so tudi ta uh, območja v ekološkem interesu. Kmetje potrebujejo odgovore v zvezi s tem. Oni pa pravzaprav uh, krivijo lokalne oblasti, čeprav te nimajo odgovorov, zato ker jih ne dobijo iz Brusla. Sam imam osebne izkušnje s tem. Kakršna koli je interpretacija, ki jo vi. Uh, dajete za izvajanje nove SKP. Me zanima, ali se lahko izognemo temu, da eh, se umeša računsko sodišče, eh, da ne bodo potem rekli, da ste stvari, ki ste si jih zamislili, narobe izvajali. To je zelo pomembno, eh, kaj te regije plačujejo milijone za uh, te uh, zahteve po povračilu. Uh, jasno vam moram povedati in mislim, da je danes dobra priložnost za to. Morate se zavedati skrbi tistih, ki na terenu želijo začeti izvajati to novo politiko. Ne morem Eh, preveč poudarjati tega dejstva. Na no, mojem območju bo zelo malo zelenih površin, zelo malo bo uh, v območju ekološkem interesu, zato ker ne dobimo odgovorov, kmetje jih ne dobijo. Eh, mogoče se bomo morali še vrniti na to. Eh, mogoče čez 12 mesecev. Eh, upam, da je to stvar, ki smo jo želeli doseči. Hvala lepa, gospod Des. Hvala, predsednik, hvala tudi za prispevek, moram reči, da sem kar šokiran nad izidom te reforme, čeprav smo sodelovali pri pripravi. Od samega začetka sem na to upozarjal, ampak celo v svoji skupini ni tega podprla. Večina namreč ta screening v prvem, ta zelenitev v prvem stepru bo birokratski monstrom. Moram reči, da ko sem eh, se izobraževal za eh, kmetovalca, se je začela skupno kmetijsko pridikal. To, kar pa se zdaj začela, je najhujše, eh, najtežje in najbolj birokratsko, kar se je našim kmetom zgodilo. Glede, to je uloga Bavarske za prvi stebr in za programe v drugem stebru. Kdor zna to prebrati, mislim, da je zrel za norišnico. In to zahtevamo od naših kmetov in veseli me, da komisar Čološ naslednjih pet let ne bo več tu. To je bil najslabši komisar, odkar imamo kmetijsko politiko v Evropi in eh, upam, da bo novi eh, komisar opustil vse njegove sodelovce iz kabinete, kajti ti so vsi soodgovorni za to. Če to prebiram, ne bom zdaj prebiral besedil, ampak če to prebiram, tega, ne mogo, tega ne, nikako ne moremo uveljaviti. Kmet ne more teh programov iz, izvajati. To je nemogoče. Podal sem tudi predlog za prihodno obdobje, da se zelenitev preložine 2016, kajti kot nekdo, ki se pozna na prakso, vem, da predpisi niso pripravljeni, ampak celo v odboru za kmetijstvo sem padel z dvema glasovoma proti. Moram reči, da eh, sta moja dva predgovornika glasovala takrat za. No in izvedbeni ukrepi še niso pripravljeni, čeprav se začenja eh, predelovalno leto. Zdaj, kmetje začenjajo z sejanjem, ne vedo pa, kako naj izvajo prihodnje leto ukrepe zrenitve. In to je res nezaslišeno, kako se ravna z našimi kmeti. Nekdo je dejal pred časom, mi moramo dati prav. Pravi 60 milijard dajemo uh, kmetom, ampak v eh, vse čas jih samo porivamo v smer uh, eh, euroskeptičnih strank. Res je nezaslišeno to, kar zahtevamo od naših uh, kmetov. In zdaj, ko pravite, Ja, vse so različna pravila v prvem stebru. Ja, potem pa ne vem, kako lahko še bolj zapleteno, če imamo šest različnih ureditev. Potem govorite o tem, da so dobile države članice več pristojnosti. Ja, dobro, potem pa uh, sploh ne govorimo več o skupni kmetijski politiki, ker ni več skupna. Dejstvo je, da se bodo pač kmetje bolj ali manj šikanirali tu ali tam. To nima več nobene zveze s skupno kmetijsko politiko. Lahko pripravimo katalog stotih ukrepov, ki se bodo potem eh, regionalno specifično izvajali. Tako da moram reči, da sem res eh, izredno užaloščen, da tu doživljam to, kar se zahteva od naših kmetov. Leta 2019 ne bom več kandidiral v Evropski parlament, ampak že Zdaj mi je žal za kolege, ki bodo morali sodelovati pri tej eh, reformi in ki bodo potem morali zagovarjati eh, te neumnosti tu. In nekako ne moremo reči, da je bilo to enostavno. Parlament je pri mojem poročilu z 90 odstotki za odločil, da ne želimo novih sistemov plačil, ki bo vodil do novih kontrolnih in eh, mehanizmov in mehanizmov sankcioniranja. Ampak ravno tega se je komisar Čološ eh, držal, da imamo nov sistem plačil z novimi mehanizmi kontrol in sankcij. In eh, mi želimo našim kmetom zdaj govoriti, da je to vse lepo in prav. In kdo zdaj pravi, da bodo aktivni kmetje dobili eh, denar, to velja samo za tiste kmete, ki imajo lastno, v lastni lastnini zemljo. Sicer pa bo dobil denar samo dejanski lastnik zemljišč, ne pa uh, tisti, ki zemljo obdeluje. Ta kmetijska politika ne bo uspešna in uh, upam, da bo z novim komisarjem, ko se bo po prvem letu uh, eh, sistem uh, zelenice pregledal, da bo takrat prišlo do sprememb, da bomo imeli resnično pravo kmetijsko politiko, kajti to, kar imamo pred seboj, je neodgovorno in uh, moram reči, da res obžalujem, da moram tudi sam prevzeti del odgovornosti za to.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 Eh, če samo rečem, da se strinjam z Albertom Desom, eh, lahko kar odneham, ampak eh, mi smo bili tudi del te rešitve. To zdaj predstavlja velik problem. Mm. In sicer iz dveh razlogov. Sredotočali smo se na proračun, na denar, ne pa dovolj na učinek ozelenitve. Eden, oziroma jaz sem bila ena od uh, pogajalcev iz skupine ELS. Uh, sama sem posvarila pred območjem v ekološkem interesu, um, kajti odsotek je bil previsok. V soboto je uh, nek kmet prišel k meni v pisarno, ima veliko polje, uh, zraven pa je gost in to bi bilo dobro območje v ekološkem interesu, vendar so mu irske oblasti rekle, da tega. Uh, ne more eh, šteti za območje v ekološkem interesu eh, za ozelenitev oziroma ekologizacijo. Upam, da eh, niso imeli prav. Upam, da mi boste vi to potrdili. Ta del spremembe bi moral biti preložen. Nismo bili pripravljeni na to kmetje, zdaj ko so cene nizke, niso bili pripravljeni in to jih je resnično uh, zafrustriralo. Eh, to, kar zdaj zahtevamo od njih, je netrajnostno. Imeti morajo tri različne eh, proizvode, tri različne pridelke, ne samo dva. Tudi z ozelenitvijo ne bomo dosegli želenih rezultatov. To je napačen način. Eh, okoljsko upravljanje moramo vključiti v eh, samo kmetovanje, ampak na drugačen način. To, to so sanje eh, sodišča, računskega sodišča, kaj ti zaposliti bodo morali več ljudi. Je pa to tudi nočna mora za ljudi, ki se ukvarjajo s kmetovanjem. Sama sem posvarila predtem, potrebovali smo dogovor, vedeli pa smo, da imamo dve možnosti. Prva je bila, da uh, podpremo pozive kolegov Jima Nicholsona in drugih. Eh, lahko bi se odločili za fleksibilnost, ko gre za datum izvajanja. In ko bo prišel dan za pregled, eh, bomo imeli veliko dela. Ne moremo imeti situacije, ko Eh, so kmeti pod pritiskom zaradi eh, številnih ukrepov in eh, nadzora. To je zelo resno in žal mi je, da je tako. Bardzo dziękuję. Pan poseł Dos. Thank you, uh, Mr. President. Hvala, gospod predsednik. Lahko rečem, da sem glasovala proti tej reformi SKP. Eh, od začetka sem trdila, da je to prezapleteno, da bo vodilo v eh, določene kazni in eh, mislim, da smo temu že priča. Samo zadnje tri točke na vaši prosojnici si lahko ogledamo. Pravite, da boste državam nudili pomoč in podporo pri izvajanju nove SKP. Pred tem tednom sem eh, govorila z uradnikom za plačila na Severnem Irskem. Tam trenutno čakajo eh, pojasnilo glede zahtev za eh, aktivnega kmetovalca, mladega kmetovalca in za ozelenitev. Tega pojasnila še ni. Veliko časa zahteva izvajanje SKP v državah članicah in časa že zmanjkuje. Kot je rekla gospa Megines, eh, mislim, da nas bo vse to vodilo v kazni za kmetovalce. Moja regija je že eh, bila deležna številnih takih kazni v preteklosti. Kar se tiče ekologizacije, pa se strinjam s kolegi, s tistimi, ki so prosili, da se to preloži. Sama sem se pogovarjala s kmetovalci in trenutno smo se znašli v kaosu. Uh, manjka nam potrebnih informacij. V preteklih dneh eh, sem prebrala, da je komisija tudi zaključila s pomočjo za zasebno skladiščenje sira. To bo kmetom še otežilo delo. Tukaj nujno potrebujemo spremembe in pa informacije za kmetovalce. Eh, situacija namreč že uhaja izpod nadzora. Hvala. Dziękuję pani poseł, pan poseł Glezos. Hvala. Gospod Glezos, izvolite. Hvala. Mm, z velikim občudovanjem sem prisluhnil vsemu, kar je bilo povedano v predstavitvah. Reči moram, da se mi je pred očmi odprl nek zeleni paradiž, ampak potem sem se vrnil v resničnost, sam prihajam z Naksosa, tam pridelujemo krompir, različne vrste krompirja. Imamo tudi veliko citrusov, tudi takih, ki jih eh, ne najdemo nikjer druge v sredozemlju. Rekli so nam, da bomo dobili eh, nove eh, stvari na podeželju, naprimer fotovoltaične celice. v Grčiji imamo veliko sonca in lahko bi na ta način pridelovali elektriko, ki bi jo potem eh, dobavljali tudi drugim delom Evrope. Ampak kako bomo našli prostor za take panele, za te solarne celice? Eh, te, ti paneli bodo eh, zasedli prostor, ki bi bil sicer namenjen kmetijski proizvodnji. Ja, ja najlepša hvala. Najprej pripomba. Ne smete pozabiti na naše e, kritične opomine ta reforma je pač bila sprejeta v obliki, kakršna je in eh, sedaj se moramo z tem vsi soočati. Že pri zadnji kmetijski reformi sem dejal, eh, da vsaka reforma prinese malo več birokracije, pa malo manj sredstev, eh, ne obradi pa zadovoljivih sadov na koncu pravzaprav uh, se vse skupaj konča za samo birokracijo in za nič sredstev. No, eh, rečeno je bilo tudi, da ekologizacija ne spada v eh, prvi steber. Imam vprašanje za komisijo, ali vas zares zanima umestni pregled, ali ste se res pripravljeni kaj naučiti iz uh, izkušenj, ki jih bomo uh, zbrali. Uh, mislim, da se bo kmalo izkazalo, da bomo s tem prvi stebre preveč obremenili. Ali ste pripravljeni potem napačno odločitev popraviti? Vazo, dziękuję. Ładnie to panu. Hvala. Mislim, da ste to precej lepo povedali. namreč eh, počakati moramo do konca prvega obdobja in potem pogledati, kakšna bo situacija. Gospod Andriv. Oui, merci, uh, <clears throat> ja, najlepša hvala, gospod predsednik. Razvijamo nov postopek v okviru reforme skupne kmetijske politike. Zelo dobro smo sodelovali pri prvotnem predlogu komisije. In kot ste dejali v eh, svojem uvodu, eh, nosimo veliko odgovornost sedaj, ko smo v postopku soodločanja. Eh, danes torej morate spoštovati naš prispevek k tej reformi, kar me najbolj jezi, je poleg zapletenosti te celotne reforme, je besedilo, ki eh, se nanaša na politično usmeritev, o katerem eh, smo že glasovali. In eh, tukaj govorim o delegiranih aktih. delegirani akti niso vedno v skladu z našimi političnimi odločitvami. Reprimer. V primeru, ki se je nanašal na vinogradništvo in na izvedbo ukrepov na tem področju. Delegirani akti niso natančno ustrezali temu, o čemer smo se dogovorili na politični ravni. Potem eh, pa so eh, tukaj še površine, eh, kjer travna, odstotek travnatih površin ne prevladuje. Na to temo smo tudi imeli razpravo z svetom in odločili smo se, da gre tukaj za zgodovinsko dediščino. In to je obravnaval uh, tudi svet tukaj govorim specifično o sredozemskem območju, ampak danes, ko uh, berem delegirane akte, uh, vidim, uh, da je izvedba nekoliko drugačna. Torej, če se ne spoštujejo politične in uh, gospodarske analize, Če torej ne upoštevamo vsega tega v delegiranih aktih, če ne upoštevamo uh, natančno uh, političnih odločitev, uh, potem uh, tudi ne moremo pričakovati ustrezne izvedbe. Šanel. Šanil. Šanil. Šanil. Gospod Šanil. Vse pa en kurm.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 ko hm, sem bil na mačarskem sekretar na Ministrstvu za kmetijstvo, sem zelo dobro poznal sistem neposrednih plačil. Kar zadeva to, kar je dejal gospod De Castro, bi povedal, da je pomembno, na zadeve pogledati tudi iz zgodovinskega vidika. Če se prav spomnim, je imela SKP dva ključna cilja. Po eni strani naj bi proizvajalcem zagotavljala možnost preživetja in določeno varnost, po drugi strani pa je bila naša naloga tudi ta, da naj bi evropskim prebivalcem zagotovili najboljšo in najcenejšo hrano. Žal je ta drugi cilj nekako izginil v zadnjem času. Posledica neposrednih plačil je bila ta, da smo kakovost nekako spravili do te mere, da se proizvajalci počutijo dokončno kaj nevarnem. Ja, so nekateri, ki so v super kondiciji, so drugi, ki so v nekoliko slabši kondiciji. To je res. Hmm. Ampak eh, dejstvo je, da so bile nasplošno gledano evropske rešitve tudi dokaj dobre. Po drugi strani pa opažamo, da imamo v Evropi vse več eh, revščine in v določenih primerjih celo, eh, ne rečem lakote, ampak vsaj neustrezne prehrane. In ne bi zdaj šel v popolne podrobnosti, ampak bi se dotaknil vprašanja delovanja evropskih institucij. Če pogledamo na življenjsko raven prebivalcev, potrošnikov, torej, se velja zamisliti, ali ima smisel dajati ne vem koliko milijard za neposredna plačila, če pa imamo na drugi strani izredno visoko obdavčitev hrane, kajti imamo določene države v EU, kjer je DDV na hrano nič odstotkov, ampak v moje državi je hrana obdavčena 27 odstotki DDV. E, to je kar hud razpon, nič do 27 odstotkov. Tako da mislim, da moramo v skupni kmetijski politiki vse kmete obravnavati s skupnimi enotnimi kriteriji, ne pa s takšnim razponom obdavčitve od nič pa vse tja do 27 odstotkov. Tako da se res sprašujem, ali morda ne bi bilo smiselno razmisliti o tem, da je hrana konec koncev nekaj podobnega zdravilom tudi to vnašamo v naše organizme. Tako da to je pomembna zadeva. Zdaj, ali zmanjšamo obremenitev z DDV-jem v državah članicah in eh, se dogovorimo, da bo veljala nižja stopnja DDV-ja za hrano širom Evrope, morda ne nič, morda 5 odstotkov, in na ta način bo teh 500 milijonov evropskih prebivalcev lahko živelo bolje in bolj dostojanstveno. Hvala lepa gospa Schreier. Voorzitter, dank u wel. Voorzitter, we, uh, we spreken over uh, de steun voor de boeren. Gospod predsednik, tukaj govorimo o podpori za kmete. Mislim pa, da smo politiko postavili pred ljudi. Če si ogledamo cilje za 2020, potem bi morali najprej pogledati, kje prihaja do uh, težav in zamaškov, do ovskih grl. E, eh, naprimer, e, eh, Natura 2000, tukaj smo govorili o e, travnatih območjih, o stalnih travnatih območjih. Eh, mogoče bi lahko razmislili o tem, kako ohraniti stalne pašnike eh, tudi sicer na nizozemskem. Eh, nisem prepričana, da se različni sektori najdejo v tako raznoliki sliki Številni ljudje so tudi euroskeptični, kritični so do Evrope, zato moramo pogledati in oceniti naše politike. Mm, pogledati moramo, kje vse prihaja do eh, nepotrebnih obremenitev in mislim, da bi tukaj lahko eh, naredili več, eh, kajti to je tudi področje, kjer ljudje postajajo bolj euroskeptični. Hvala, gospod Hojtima. Hvala. Hvala komisiji za predstavitev. Eh, kolegi so že omenili številne sporne točke, sam se z njimi strinjam. Eh, želim pa izkoristiti to priložnost za to, da postavim vprašanje ali dva. Zanimivo je slišati mnenja iz različnih držav članic, eh, opise situacij iz različnih držav članic pogoji so posod drugačni. Komisija pa ima nalogo, da za vse zagotovi enake možnosti. Eh, seveda ne tako, da uporabi en pristop za vse. Škoda bi bilo, če ljudje ne bi uporabili možnosti, ki so jim na voljo, samo zato, ker so prezapletene. In temu smo že bili priče. Naprimer, velikost dreves je lahko problem. Eh, določene stvari zahtevajo eh, veliko meritev, veliko preizkusov in to pravzaprav ni smiselno. Strinjam se z gospod Maginis, ki dvomi v to, da bi bilo smiselno začeti z ekologizacijo leta 2015. Kmetje bi zato morali vedeti že letos. In mislim, da bo potrebne še veliko razlage, še veliko pojasnil bo potrebnih, preden se bodo ljudje odločali za uh, to, da posadijo več dreves. Poleg tega to predstavlja neko dobičkonosno nišo in gotovo ukrep ni bil mišljen tako. Uh, veliko je kmetov eh, z dobrimi nameni, ki eh, so pripravljeni sprejeti eh, tudi nova pravila, ampak zdaj bodo ti kmetje kaznovani, zato ker bo nekdo z računskega sodišča prišel k njim in preverjal, kako se držijo pravil. Mm, mislim da, je tu, da smo tukaj šli predaleč. Hvala. Bardzo dziękuję. Najlepsza chwala. Gospod Tropa. Ačiū pirmininkė, ačiū komisijos <clears throat> atstovams. Hvala, gospod predsednik. Hvala tudi predstavnikom eh, komisije. Sam sem nov v tem parlamentu. Eh, sem pa delal v Nacionalni eh, agenciji za nadzor Eh, in takrat sem tudi predsedoval lokalnemu svetu. Eh, moral sem poskrbeti za primerno izvajanje pravil SKP. Eh, zato poznam vse pozitivne strani, pa tudi vse pomankljivosti in veseli me, da skušamo stvari izboljšati. To je pomembno. Pomembno je, da imamo dobro delujočo politiko, torej politiko, ki ni preveč birokratska jasno moramo povedati, kakšni so naši cilji, kaj želimo doseči s tem novim sistemom. Če si bomo to jasno postavili pred oči, potem bomo cilje tudi dosegli. Navskrižna skladnost je zelo pomembna. E, kmetje ponavadi pridelujejo polščine, ki prinesejo največ dobička. mislim, da bi morali poskrbeti za to, da bodo kmetje eh, dobili nadomestila za izgube. Govorili smo o neposrednih plačilih, eh, govorili smo o tem, da kmetje pogosto plačila dobijo zelo pozno. Kmetje pa se bodo vedno odločali za eh, pridelke, ki jih bodo lahko hitro prodali. Naprimer, zdaj imamo krizo z ruskim embargom ali bo ta nova politika stvari kmetom olajšala ali ne. To se moramo vprašati. Ali bo eh, to vplivalo na problem eh, priseljevanja, ali bodo kmetje eh, konkurenčni, ali bodo za vse obstajale enake možnosti. To so vprašanja. Hvala. Hvala, gospod Karte. Thank you, uh, Chairman, and thanks to the Commission hvala gospod predsednik hvala komisiji za predstavitev ne vem ali smo uh, to predstavitev dobili tudi po elektronski pošti morda bi jo lahko še potem po sestanku resnično upam da eh, komisija posluša naše pripombe uh, mislim da obstaja nevarnost da uh, bodo izkušnje kmetov, slabe izkušnje, eh, zasenčile dobre strani te skupne kmetijske politike. Mene so zanimali predvsem predlogi glede eh, preložitve elementa ozelenitve. Zanima me, ali je to možno in kaj je treba narediti, eh, da bi to dosegli ni dvoma, da eh, to potrebujemo. Eh, omenjali smo že tudi pregled in zanima me stališče komisije, ali bo to pravi pregled eh, politik, ki se izvajajo, ali bo to samo neka formalnost. Potem me zanima še um, birokracija, s katero se ljudje morajo soočati. pa vse čas uh, govorimo, da se moramo začeti ukvarjati z zmanjšanjem birokracije, uh, s katero uh, so soočeni kmetje. Sam poznam uh, družinske kmetije, ki imajo ogromno uh, dela z dokumentacijo, s papiri. Te birokracije je skoraj več, kot jo ima neko večnacionalno farmacijsko podjetje. mislim, da se s tem moramo ukvarjati. Pa še ena eh, tema, ki jo moramo nasloviti in sicer to je zaenkrat sivo področje, namreč pristojnosti držav članic in pristojnosti komisije. Eh, gospa Magines je že dala primer, eh, sam se zauzemam za čim več delegiranih aktov, torej da se pristojnosti delegirajo državam članicam. Ne sme pa to področje ostati nejasno. Ljudje morajo vedeti, ali je odgovorna komisija ali država članica. Najlepša hvala. Państwa, jestem w trudnej sytuacji, bo nie ograniczałem. Torej, kolegice in kolegi, nekoliko sem v težavah, kajte nisem omejeval časa prvim govornikom, eh, tako da vas prosim, da morda se ne ponavljate eh, v smislu tega, kar je bilo povedano, predvsem pa da ne ponavljate enih in istih eh, kritik v čas. Gospod Luazo, izvolite. Ja, hvala lepa, gospod predsednik. Sam sem uh, kmet iz eh, Francije in zato vem, kaj pomeni SKP. Sam prihajam iz osrednje regije. To je največja predelovalna regija v tem delu Evrope. In imam ogromno razlogov za to, da sem zelo zaskrbljen. Govoriti o novem sistemu neposrednih plačil, ampak ne vem kaj, se mi meša tu, govorimo o novih pogojevanjih glede na okolje, glede na e, izkoriščen prostor in tako naprej. Trije prostovoljni, trije obvezni režimi, potem konec kvot, čeprav to ni konec e, mlečne kvote, ampak je to e, konec pridelave mletka. Ampak to je čisti totalitarizem, bi celo dejal. Poleg tega je to vse več eh, omejite, vse več kontrole, vse več birokracije in sprašujem se, kje je zdaj ta čuvena poenostavitev, o kateri vse čas govorimo. Veste, da vsako leto Francija že, 22, že 20 let daje 22 milijard evrov za Evropo, dobi pa 13 milijard, torej 8 milijard eh, manjka v tej zgodbi. In moje vprašanje je, kako dolgo bo Francija še plačevala. Kako dolgo? Poleg tega veste, da se podpora zmanjšuje, odkupne cene so vse manjše, sploh ne govorimo o ruskem embargu, skratka, katastrofalna situacija in eh, s čim nas Evropska unija sploh ščiti, s čim nas Evropa sploh ščiti, nas, francoske kmete. Uničujete francosko kmetijstvo, ste neodgovorni in eh, moje zaključno vprašanje je, kako dolgo še bodo francoski kmetje krave moznice Evrope. Hvala lepa. No. no, lepo prosim, SKP je uničila francoske kmete, pravite. Mislim, da je to že ja, manjše pretiravanje. Kot drugo, Vsi imajo korist od skupne Evrope, to so pokazale številne znanstvene študije. Tako da res prosim za malce več objektivnosti in eh, zato, da ne zapadate v to navado kritiziranja in eh, tekmovanja s predhodniki glede kritičnosti. Dogovorili smo se o odpravi kvoto, odpravi plačil, tako da prosim, če ste nekoliko bolj odgovorni in osebinski, se vprašam za komentar, ampak vendarle se mi zdi, da ker je torej že deset let tu sedim, lahko prevzamem sicer odgovornost, ampak vendarle tudi od sebe zahtevam določeno mero objektivnosti. Gospa Peter, hvala gospod eh, predsednik kot nova poslanka iz Hrvaške bi rada opozorila na eh, status malih eh, družinskih kmetijskih gospodarstv. In eh, v kontekstu SKP so mala družinska kmetijska gospodarstva slabo mm, zastopana. Predvsem me skrbi konstantno izpostavljanje konkurenčnosti ob zanemarjanju kvalitete in tako zastavljena politika ima seveda veliko slabost, saj ne upošteva malih kmetijskih eh, gospodarstv, ne upošteva tistih, ki živijo na podeželju, ne glede na njihovo starost, ker ti moramo vedeti, da so ljudje celo življenje preživeli v kmetijski proizvodi in zdaj kar naenkrat jim ni več mesta v tej skupni kmetijski politiki, če niso več aktivni kmetje, Eh, sploh pa, če mm, bog ne daje poleg kmetovanja počno še kaj drugega. Moje mnenje je, da je treba ljudem, ki živijo na podeželju, dati podporo, ker pa živijo na podeželju. Treba jim je eh, plačati za to, da držijo nek prostor živ. Na ta način se proizvaja hrana, ohranja se biotska raznovrstnost in eh, ohranja se določen način življenja. S takšnim predlogom SKP pa se bojim, da bodo naše vasi ostale prazne, hrana pa bo eh, le tista, ki je industrijsko pridelana, ne pa tisto, na kar smo navajeni na svojih mizah. Hvala. Hvala lepa. Gospod Feran. Ja, hvala, gospod eh, predsednik. Na vas spomnim na par ključnih zadev. Ne le, da je Francija članica Evrope od samega začetka, ampak je to pomembna kmetijska članica in pomembna financerka EU, tako da mislim, da moramo govoriti drugače o Franciji, kajti francoski kmetje so bistveno bolj prizadeti od drugih. Če se vrnem k temu, kar je bilo rečeno, v nasprotju z začetatlantskim sporazumom, je tu vsaj vse bolj ali manj jasno. Kmetje so razumeli, da so njihovi problemi problemi EU. To smo tudi plačali v volilnih skrinicah, ampak to je samo uvod v to, kar bo povedano novemu komisarju prihodnji teden. Vse je storjeno zato, da se omogoča svobodna, svobodna trgovina, začenši s koncem kvot. Edino, kar je jasno, je, da je ključno to, da je vse minljivo. Torej vprašanje, kako se želi komisija danes soočiti s tem novim, tako imenovanim farm bilom. Naši kmetje se morajo soočiti z nevezanimi plačili, z velikimi izgubami zaradi minimalnih odkupnih eh, cen. Prav tako so vsa območja v tem eh, svetu povečala podporo kmetom, razen EU. Če vam manjka zamisli, vam uh, Lahko povem, gospod predsednik in spoštovani predstavnik komisije, da je pomenil, da naše države ponovno postanejo strategi in da začnejo urejati kmetijske trge in pomagajo svoji proizvodnji. Hvala. Ja, s tem drugim delom se lahko kar strinjam. Res je, da so to zelo pomembna vprašanja. Gospod Hojsling, izvolite. Ja, predsednik par besed. Vsi tisti, ki ste sodelovali pri sprejetju SKP, eh, večina vas je to podprla, ELS, socialisti in tako naprej, zdaj pa kar naenkrat ne vem, kam je zdaj šel AGRDS, ampak zdaj pa kar naenkrat eh, s tem nočete nič imeti. Ja, tako ne gre, ne, s politično odgovornostjo dejstvo, da je, so stvari danes bolj zapletene, kot je prvotno predlagala komisija, je posledica tudi tega, da ste, dame in gospodje, vložili ne vem koliko amadmajev, ki jih prej ni bilo. Tako da zdaj kar naenkrat vse prelagati na komisarja, mislim, da je to iskanje enostavnega izhoda. Ja, če vpraša, vprašamo kmete, je zapleteno. Ja, prav. Oni bi naraje videli, da jim damo samo številko računa in da na koncu leta dobijo uh, na račun denar. To bi bil uh, pač seveda super dogovor, ampak tako pač ne gre. Ne? Eh, tako da je jasno, da potrebujemo sistem nadzora, potrebujemo tudi nekaj, kar dobimo za to, mi kot družba. Zato tudi vsem pač ni bilo najbolj pošeči eh, to, kar smo predlagali, se pravi zelenitev. Ampak, eh, gledajte, kot pravi Albert Des, ne vem, kdo pa je bil mnenja, da bo kmetijski proračun ostal tak, kot, kot je bil. To je jasno, da ni bilo uh, vzdržno. Ja, lahko bi dobili več, res je, ampak uh, ne moremo pa reči, da je nič vredno to, kar smo vsi tu dosegli. Ne bi zdaj šel v vse te stare razprave, ki jih imamo v zadnjih pet let. Dejstvo je, da je treba že zdaj razmišljati o tem, kako v prihodnje izvajati reforme, da bodo kmetje bolj neodvisni od prvega stebra. Ampak kar tako reči, da ničesar ne potrebujemo, ne vem, potem pa mi razložite, kako bi izgledalo na računih kmetov to konec leta. Mislim, da ni nobenega območja na svetu, ki tako zelo podpira svoje kmete z neposrednimi subvencijami kot mi. Tudi to treba veriti ampak reči vse je slabo, to je slaba reforma. No, tu se pa malce vzdržite, kaj ti. Samo s tem mislim, da ne počnete nič drugega, kot da spodbujate sovražnost napam Evropi in ne moramo kaj tako reči, da smo eh, mi krivi za vse. Hvala lepa, gospod poslanec, za te premišljene besede. Gospa moj. Ah, ali je to moj? Ah, okay. Grazie, signor Presidente. Allora... Hvala lepa, gospod predsednik. Rada bi povedala sledeče. Doslej je podpora kmetovalcem v eh, Sardiniji predstavljala le kup eh, papirja, vrsto eh, pravil Evropske unije, ki jih je težko eh, razumeti. Ta pravila pripravljajo strokovnjaki in izvedenci in tudi sredstva, ki so bila namenjena revnim kmetovalcem, so pogosto zaključila na tej ravni, torej na ravni izvedencev. Moje vprašanje je sledeče. Ali se bomo z tem novim sistemom izognili vsemu temu, ali se bomo izognili vsej eh, tej preobsežni birokraciji? Kakšen je vaš načrt? Hvala. Hvala lepa, gospod Buda. Hvala lepa. Na kratko, ne bom zdaj kot eh, Salomon, ki pravi, da ima vsak po svoje prav. Te razprave s komisijo, ne vem, če so tako zelo smiselno. Konec koncev mi predstavljamo ljudi, ki so nas izvolili. Kar zadeva zelenitev, moram reči, da se mi zdi to področje zelo zapleteno. Sam moram reči, da se sploh ne znajdem v vseh teh podrobnostih in zahtevah. Težko je v praksi uveljavljati vse te ukrepe in eh, kmetje se soočajo z eh, stroški in zbremeni, ki so bistveno večji od tega, kar eh, na koncu koncev dobijo od komisije. Kot je gospa McGinnis dejala, smo mi na strani rešitev. Res je, da sta leti 2012-2013 prinesli pomembne reforme, kar zadeva kmetijske politike, ampak dovolite mi, da omenim tudi razkorak med neposrednimi plačili med državami članicami, tistimi na vzhodu in tistimi na zahodu. Vsi se pritožujemo glede denarja, vsak potrebuje denar, vsak seveda pravi, da hoče še več denarja. In na ravni komisije mislim, da bi morali razmisliti o pospešitvi procesa poenotenja plačil v vseh državah, na vzhodu in na zahodu, kajti v nasprotnem primeru lahko pride do neprimerne iskrenje konkurence, tega pa ne želimo. Hvala, gospod Agnew. Hvala, gospod predsednik. Ja. Yeah tudi se zdaj lotevamo prednosti in slabosti reforme SKP. No, tiste, ki ste bili tu v prejšnjem mandatu in ki se zdaj pritožujete, bi rad spomnil, da sem predlagal kakšnih deset amandmajev, da bi odpravili te delegirane akte in nismo bili deležni nobene podpore. Če bi to sprejeli, bi zadevo rešili, dal sem vam možnost, temu niste sledili, tako da zdaj se ne pritoževate. Poslušam eh, kolege, e, eno od njih iz Grčije eh, pravi, ja, veliko sonca je v Grčiji, zato imamo uh, solarne panele. Ja, tudi v, v Veliki Britaniji jih imamo, čeprav tam malo manj sveti sonce. Vprašanje zdaj za uh, komisijo glede teh uh, sončnih elektrarn. Mm, pri nas so že nekako na ravni stotih hektarjev. Kaj pa je splačili za površine pod solarnimi paneli, ko se ovce tam pasajo, naprimer? Je to upravičeno? ali ne za plačila. Eni pravijo ja, eni ne. E, eh, prav tako sem poslušal mačarskega kolega na moje desni tule, ki pravi, da je v njihovi državi 27% DDV-ja na hrano. Ja, če so mačari lačni, potem nisem nič presenečen, če je hrana tako zelo draga. In to mislim, da je opozorilo predstavnikom drugih držav. Ko enkrat kot država začne zaračunavati DDV na hrano, tega, da dovoja nikoli ne boste odpravili. Hvala. Hvala lepa. Gospod eh, Bogovič, kot eh, zadnji, ki bo sklenil to razpravo oziroma krok vprašanj. Izvolite. Hvala za to priložnost. E, želim upozoriti in najprej pohvaliti tej novi skupni kmetijski politiki predvsem ukrepe ki so v podporo mladim kmetom mislim da je to ena od ključnih stvari kateri je treba posvečati v prihodnje še več pozornosti in v tej točki vso eh, podporo pripravljavcem eh, te eh, nove politike prihajam iz slovenije kjer imamo manj kot devetsto kvadratnih metrov njivskih površin na prebivalca vemo vsi da je potrebno imet tam nekje okoli dva tisoč petsto kvadratnih metrov Eh, teh površin če želiš imeti samooskrbo in zato je v sloveniji veliko začudanje ravno na tem ozelenitvam tam kjer imamo te njivske površine ker je zelo eh, omejen, so to zelo omejene površine zato eh, moram reči da je ta ozelenitev in pa predvsem spreminjanje njivskih površin v travinje oziroma druge ekološke ekološka območja naletela na zelo veliko, veliko negodovanje in nasprotovanje. drugo kar je problem je pa evidentiranje administracije v zadnjih letih najslabše deluje na naše ne samo na kmete ampak tudi sicer na ljudi ko pride v državo nek zahtevek za vračanje vračanje eh, sredstev gre pa največkrat za zelo komplicirane administrativne ovire zato se bojim da je da je ta eh, postopek ozelenitve v veliki meri tudi administrativno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 kratek odgovor, ne pričakujem konkretnih odgovorov na konkretna vprašanja, ker vem, da to ni mogoče niti ni časa. Ampak že zdaj naj povem, da bomo v naslednjem delu verjetno deležni manj vprašanj in bomo takrat imeli samo eno minutno prispevke poslank in poslancev, da bo se bomo lahko držali časa. Tako da prosim predstavnike komisije, če se lahko odzovete na izpostavljena vprašanja oziroma komentarje. Hvala lepa, gospod predsednik. Ja, kot ste dejali, bom uh, skušal biti kar se da eh, kratek. Dotaknil bi se tistih uh, vprašanj, ki so bila m, mm, najbolj izpostavljena. Mislim, da to izkazuje pomemben interes tej uh, SKP, novemu sistemu neposrednih plačil. In uh, začel bom s tem uh, prvim vprašanjem, ki ste ga številno menili, namreč potreba po poenostavitvi te nove politike. Res je, popolnoma eh, se zavedamo teh preokupacij in pa težav, ki ste jih omenili, glede učinkovitega izvajanja te nove kmetijske politike. Dejstvo je, da smo naredili kar nekaj eh, korakov naprej, ko gre za eh, mlade kmete, za male kmete, za zelenitev. Deso pa je, da je vprašanje zelenitve v prvem stebru pač rešeno tako, kot so se to odločili so zakonodajalci. E, to je nekaj, kar je za nas, za vas, predvsem pa za kmete, veliki izziv. Zdaj eh, res eh, delamo s polno paro, da bi vse to tudi postavili na noge. Moram pa reči, da smo zdaj v sicer manj enostavnem zakonodajnem okviru, kot smo ga imeli v preteklosti. Je pa res, da imamo tu opravka s politiko, ki je bistveno bolj eh, ciljno usmerjena, ki je bistveno bolj usmerjena v produktivnost. Bolj moramo upoštevati tudi agronomske kapacitete razpoložljivih virov in zato je pomembno, da imamo dobro zastavljeno zarednitev da eh, zagotovimo več fleksibilnosti državam članicam, zdaj, ko nas je 28, in da se ostavimo takšno politiko, ki bo lahko bolje mm, se odzivala na zahteve kmetov in posameznih regij in da bomo imeli več fleksibilnosti za države članice in eh, več eh, tudi možnosti za izvajanje teh ukrepov in da najdemo način, kako lahko zagotovimo najboljše ravnovesje med pričakovanji in zahtevami te nove politike na eni strani in eh, zagotavljanjem eh, dobrega finančnega gospodarjanja na drugi, kajti dejstvo je, da govorimo o zelo velikih finančnih sredstvih in po tretji strani, da se zagotovi tudi čim manjša oziroma vsaj uravnotežena raven upravnih bremen za nacionalne državne uprave in kmete. Tesno sodelujemo z vsemi državami članicami na delavnicah, konferencah, eh, veliko bilateralnih stikov imamo, odgovarjamo na številne vprašanja, tesno sodelujemo z nacionalnimi in regionalnimi pristojnimi organi, da bi na ta način vzpostavili to novo politiko, ta nov sistem zarednitve v okviru prvega stebra. In če vzamemo za primer Irsko in pa Severno Irsko, to je regija, to je država, v kateri smo bili že dvakrat. Čez nekaj dni se bomo tja odpravili še enkrat, da bi tam pomagali regionalnim nacionalnim organom pri vzpostavitvi tega novega sistema neposrednih plačil. Jutri tudi začenjamo z delavnico, dvodnevno delavnico, ki bo namenjena pojasnilom v zvezi z novim eh, sistemom nadzora in eh, programiranja LPIS. V okviru generacije Agri smo ustanovili nov novo službo za podporo državam članicam, tako da gre za konkretne ukrepe. Dejstvo pa je, da bo po prvem letu izvajanja, mm, torej ob koncu 2015, začetku 2016, eh, bo treba začeti z tudi operativnim izvajanjem te politike. Treba bo videti, kakšni so prvi rezultati izvajanja te politike in če se bo izkazalo za potrebno, bo treba videti tudi, kateri elementi so potrebni za reformo sistema zrenitve. Torej, v nasprotju s tem, kar je bilo eh, rečeno, ta pregled zrenitve po prvem letu bo zelo resna in to bo tudi eh, predmet velike angažiranosti služb komisije. Naslednja zadeva, zadeva načine zelenice v okviru prvega stebra za leta 2016, vprašanje o tem, da naj bi to predstavili na leta 2016, glede na trenutni zakonodajni okvir je zelo težko, če ne kar ne mogoče zelenitev predstaviti za leto dni, vendar lepo naj spomnim, da imamo ogromno uh, ukrepov, ki je treba uveljaviti, kar deva IAX, nadzorni sistemi in tako naprej, uh, in zato bo zahtevalo torej postopno uveljavljanje v prihodnih treh letih, tako da itak že predvideno, da bo po polna uveljavitev zelenitve z administrativnega in kontrolnega vidika eh, dejansko še leta 2018, tako da vse okor tu predvidevamo nek postupen prehod, tako da ne vidimo nobene potrebe po eh, prestavljanju in, ali odlaganju zelenitve. Potem glede podpore mladim kmetom, družinskim kmetijam, eh, glede trajne podpore stredozemskim kmetijskim gospodarstvom. Vse to je že zajeto eh, v SKP. Dejstvo je, da v veliki meri odgovarjamo na potrebe in zahteve družinskih kmetij in mladih kmetov v prvem in drugem stebru, kar pa zadeva Eh, trajne pašnike oziroma eh, trajno travinje, kjer je veliko takšnih območij tu v sredozemlju že pripravljamo eh, ustrezne ukrepe na ravni izredbenih predpisov. Toliko, gospod predsednik, za enkrat glede tih ključnih vprašanj, ki so bila izpostavljena. Hvala lepa Tako, zdaj pa prehajamo na naslednjo predstavitev in sicer skupno ureditev trgov. In sicer v besedo dobi gospod direktor Herman eh, Restajlen. Prosim, če se omejite na 10 minut, potem pa eno minut na vprašanja. In uh, upam, da morda ne bo več toliko kandidatov za komentarje kot uh, zdaj v prvem krogu. Ampak še enkrat mislim, da je to dober trening za, za slišanje. Eh, komisarja. Mislim, da bo kandidat za komisarja tudi bil upogled vse naše vprašanja in to mislim, da bo dobra priprava na zaslišanje. Tako da, gospod direktor, če ste pripravljeni, izvolite, beseda je vaša. Bomo pa vse od zdaj naprej časovno bistveno bolj disciplinirani. Hvala lepa, gospod predsednik. Poskušal biti kar se da hiter. Jaz bi začel s par poslovnicami, ki se mi zdijo pomembne v kontekstu trgov. In sicer gre za naš uh, konkurenčni položaj, ki smo ga dosegli po 30 letih reform. Tu vidimo ceno koruze, ceno mesa tu vidite cene za EU in cene za ZDA. No in vidite, da so cene praktično vse čas enako vredne. Naše cene so praktično enake cenam v, na svetovnem trgu, kar pomeni, da imajo tudi naši živinorejci dostop dokler ne po istih cenah kot proizvajalci v drugih delih sveta. E, v Evropski uniji 65 odstotkov naših žitaric porabimo za živinsko krmo. E, tu vidimo primerjavo naše konkurenčnosti v smislu izvoza in kot vidite smo neto izvozniki velikih količin e, žita in drugih žitaric in to kaže, da smo očitno zelo konkurenčni in eh, vsta izvoz poteka brez izvoznih nadomestil, brez eh, torej, proračunske podpore. Tu je drug pomemben proizvod, mleko, tu vidimo gibanje cene od 2000. Spodnja oranžna črtica je svetovna cena, zelena je naša evropska cena, modra pa je tako imenovana varnostna eh, cena, torej intervencijska eh, cena eh, za mliko v prahu. In, torej, leta 2009 je prišlo do krize, eh, ampak vidite, da je leta 2009 eh, svetovna cena bila bistveno nižja od naše, torej zahvaljujoč našemu sistemu intervencijskega odkupa, ki smo ga uporabili leta 2009, vidite, da je cena začela takoj rasti, tako da smo, mislim, da učinkovito obvladali krizo leta 2009. Zelo pomembno pa je, kot vidite, da so se naše cene mleka popolnoma izenačile eh, s svetovno ceno. Julija je bila 373 evrov na tono, kar je dokaj visoka cena, če to primerjamo s preteklimi cenami. Torej, od krize leta 2009 gre v sektorju mlekarstva dokaj dobro. Kar zdaj naš konkurenčni položaj je pomembno tudi to, da izvažamo tam 11-12 odstotkov našega mleka, seveda v obliki sira, mleka v prahu, masla, torej 11-12 odstotkov skupno in kar je pomembno v tem kontekstu je, da je ravnovesje za mleko na notranjem trgu zelo odvisno od eh, našega izvoza mleko in mlečne proizvode moramo prodajati na svetovnem trgu, da na tam čim zagotavljamo, moramo navesti na našem eh, trgu, sicer bi bilo potrebno zmanjšati proizvodnjo mleko. Tu imamo še nekaj eh, zanimivih prosojnic. Tu vidimo cene govejega mesa. Od leta 2010 smo od neto uvoznika postali sopet neto izvoznik. Če pogledamo proizvode iz eh, svinjskega mesa, tu smo zelo konkurenčni, smo zelo velik neto izvoznik, enako velja za perutnino, tu so jajca, velja enako, vino, tudi zelo pozitivna trgovinska bilanca, tudi pri oljčnem olju smo največji izvoznik na svetu, kar zadeva oljčno olje. Tako da bi tu rad poudaril naslednje. Po vseh teh letih reform, smo dosegli konkurenčni položaj, ki je kar uh, udoben in je zelo pomemben v kontekstu globaliziranega sveta, kjer so meje odprte in če želimo ohraniti rentabilno kmetijsko proizvodno v Evropski uniji, je zelo pomembno, da smo konkurenčni. Tako, če zdaj pogledamo razmere, ki vladajo, vidimo, da smo v večini sektorjev konkurenčni. Smo tudi velik uvoznik kmetijskih eh, proizvodov, ampak v zadnjih letih velik izvoznik. No, kaj se tudi dogaja na kmetijskih trgih? Zaradi nadaljne vse večje integracije v svetovni trg smo seveda soočeni tudi z vse eh, večjimi fluktuacijami cen z odprtimi majami zdaj uvažamo v narekovajih določen del fluktuacij na svetovnem trgu, ampak obenem zaradi naše velikosti prispevamo tudi k stabilnosti na globalnih trgih. Seveda prihaja do sprememb na globalnem trgu, No in eh, prihaja konec mlečne kvote, potem konec eh, kvote za sladkor in ne pričakujemo kakšnih velikih eh, šokov zaradi odprave teh kvot. Nova enotna sud, čisto na kratko. Kot je že bilo rečeno, to zagotavlja učinkovito varnostno mrežo. Omenil sem že, kako je bilo z mlekom leta 2009. No in v novi uredbi smo zagotovili nekoliko stabilnejšo mm, zakonodajno polje eh, in stabilizirali cene 2011. Še en pomemben vidik enotne sut je, da spodbujemo združevanje proizvajalcev. Vse več konsolidacije je na vzdol in eh, želimo tudi spodbuditi povezovanje kmetov, da se zagotovi, da kjer prihaja do proizvajalcev, cenovnih šokov, vendar izboljšamo sodelovanje na evropski ravni. Vino, oljčno olje in pa čebelarstvo so pomembni sektori, prav tako imamo ukrepe na področju enotne sodbe za šolsko mleko in šolsko sadje poslali smo vam tudi predloge vam in eh, svetu, da bi zagotovili boljše sinergetske učinke med eh, schemo za šolsko eh, mleko in šolsko sadje. Pomembne element enotne sutje so tudi standardi za trženje vseh kmetijskih proizvodov. Ta uredba nam reč opredeljuje, kaj je je vino, kaj je meso, takšno ali drugačno. In to so standardi, ki jih eh, vse čas opredeljujemo, tudi na podlagi zahtev potrošnikov. Pomemben element, eh, ki nas zdaj čaka za razpravo, je izvor in označevanje izvora živil, tudi na podlagi predloga parlamenta. Naš eh, proračun je 2,7 milijarde. To je dokaj malo v primerjavi s predhodnimi ukrepi direktnimi plačili. Od teh 2,7 eh, milijard jih eh, približno eh, milijarde in pol porabimo za šolsko mleko in sadje, drugo pa za scheme, ki sem jih prej omenil. Kar zadeva nedavni ruski embargo, če ga uporabim kot primer, zdaj imamo novo pravno podlago, člen 219, ki nam komisiji omogoča, da izvajamo nujne ukrepe v kriznem kontekstu. No in ta ruski embargo razumemo kot krizo. Sadje in zelenjavo smo torej vključili v ukrepe za takojšnje ukrepanje. E, pomembno je, da se tudi z trga omaknejo določeni proizvodi in eh, tu smo zagotovili višjo mero podpore za brezplačno razdelitev kartativnim institucijam na mesto uničenja. Prvi ukrep za sadje in zelenjavo je bil kar hitro izčrpan. tu smo morali potem uh, ukrep takoj prekiniti, kajti dobili smo preveč zahtevkov iz eh, držav članic. Zdaj pripravljamo drug ukrep za sad in zelenjavo, ki je bolj ciljno usmerjen in ki bolj konkretno upošteva izvožene količine v Rusijo. Ampak eh, načeloma bomo s tem pokrili iste ukrepe kot je umik strga. Sektor mlekarstva, na katerega tudi vpliva ruski embargo, tu imamo posebno schemo zasebnega skladiščenja za določene sire, ampak tudi ta ukrep smo danes zaključili, kajti tudi tu je prišlo do notifikacij, ki so bistveno presegle zabeležene izvožene količine, tako da bomo pripravili nov, bolj ciljno usmerjen predlog. V sektoru mlekarstva smo pripravili torej ne le ukrep zasebnega skladiščenja za eh, sir, ampak tudi za maslo in eh, posneto mleko v prahu. Prav tako smo podaljšali intervencijsko obdobje za maslo in eh, posneto mleko v prahu do konca leta, torej 31. augusta smo želeli zaključiti s tem intervencijskim okrepom, ampak smo obdobje podaljšali za to, da trg nekoliko pomerimo. No, kot vidite, so se ti novi krizni ukrepi izkazali, ampak eh, vse čas pridobivamo tudi nove izkušnje glede njihovega izvajanja. Naslednji pomemben vidik kar zadeva ureditev trgov, je konkurenčno pravo. Temeljno vodilo pogodbe je, da konkurenčno pravo velja tudi za kmetijstvo, razen če je drugače odločeno. In v eh, sud imamo seveda posebne izjeme, ko gre za zadruge in prodajo in skladiščenje preko teh to je ureditev, ki velja že kar nekaj časa. No, v kontekstu te najnovejše reforme pa smo zdaj pripravili tudi boljšo pravno podlago za kolektivne organizacije. V sektorju mlekarstva smo že bili uspešni in sicer podobno kot leta 2009, zdaj imamo podobne scheme tudi za uh, govedino uh, in pa žitarice. Uh, oziroma poljščine. Uh, pripravljamo podobno zdaj za sladkor in za sadje in zelenjavo. Tu upoštevamo naprimer posebne ukrepe za pridelovalce sladkorne pese na eni strani in industrijo na drugi. S kolegi iz drugih direkcij zdaj pripravljamo smernice za kolektivna eh, pogajanja, da bi na ta način zagotovili više mero pravne gotovosti in tudi boljše tolmačenje, kar zadeva izvajanje določb o kolektivnih pogajanjih, da pomagamo vsem opletenim akterjem pri izvajanju tega člena 169 do 171 in zagotovimo tudi to, da bodo nacionalni organi za varstvo konkurence vedeli, kaj početi. Omenil sem že, da smo izboljšali sodelovanje med proizvajalci. imamo zdaj že veljaven model organizacije proizvajalcev in ta model smo zdaj rešili tudi na ostale sektore. Imamo tudi specifično pravno podlago za sir in uh, za mestne izdelke, da na ta način lahko zagotovimo oznako uh, izvoru in na ta način mislim, da lahko zagotovimo in bolje reguliramo dobavo in prodajo visokokakovostnih cirov. E, države članice so zdaj dobili tudi možnost e, uvedbe pisnih pogodb po dobavi. Države se zato lahko odločijo ali pač ne. Sama panoga odloča, ali to bo uveljavila ali ne. Če se neka država odloči za nek vzorec obveznih pogodb smo pripravili elemente, ki morajo biti v takšnem sporozumemo takšne pogodbi, da imamo vse na tej ravni neko harmonizacijo. Prav tako, kot rečeno, v sektorju sladkorja imamo tudi takšne zvočne pogodbe in zagotoviti želimo, da bo to veljalo tudi po letu 2017 v zaključek eh, nekaj lizbonskih vprašanj, kot veste, v soodločanju izvajamo običajni zakonodajni postopek, torej redni zakonodajni postopek in v tem kontekstu bi rad izpostavil, da tu pa tam prihaja do tendence, da se ukvarjamo z manjšimi podrobnostmi, ko gre za definicijo pomarančnega soka ali sadnega soka nasploh ali eh, marmelade in tako naprej. E, to so podrobnosti, ki pač temeljijo na političnem dogovoru in jih vključimo v temeljni akt. In na tej podlagi je potem zelo težko, da komisija to spremenja. Sprejeti moramo zakonodajni predlog in e, v rednem zakonodajnem postopku stvari potem e, zelo dolgo trajajo. In to lahko traja leto ali dve, ker ta postopek pač traja dolgo časa, tako da bi prosil gospod predsednik in spočevanje člani odbora, da ste zelo pozorni na to, kar se dogaja in da zaupate komisiji, da tam, ko gre za res manjše podrobnosti, da prepustite komisiji, da o tem odloča, kajti sicer zadeva traja preprosto predolgo in dejstvo je, da na ta način kompromitiramo našo operativno sposobnost. Prav tako, za konec naj povem, da moramo na podlagi Lizbonske pogodbe preveriti vse izvedbene akte eh, komisije in jih eh, spremeniti v bori si delegirane ali izvedbene akte. Približno 200 jih je na podlagi eh, enotne sud. To želimo zmanjšati na približno 40 takšnih aktov in v tem kontekstu bi želeli kar se da stvari poenostaviti. Zdaj potekajo intenzivne razprave z državami članicami, z deležniki, pa tudi z eh, poslanci in poslankami, ki so uh, vključeni v delovne skupine za delegirane akte, da bi na ta način kar se da zmanjšali upravno breme. Želeli bi torej izkoristiti to priložnost, da teh 200 in več eh, pravnih aktov poenostavimo, koliko se le da, da zmanjšamo njihovo število. Hvala lepa za vašo pozornost. Če so kakšne vprašanja, bom z veseljem odgovoril. Hvala. Zbošil še do zadanja peta. Devet se vas je javilo k besedi. Prvi gospod Dontan, dve minuti, ostali pa vsi po minuto. E, opravičujem se vam, ampak eh, gospod Dontan je poročevalec, tako da dve minuti, ostali minuta monsieur le président hvala lepa gospod predsednik besedilo glede skupne tržne ureditve je bilo zagotovo najbolj kontroverzno besedilo pri pripravi reforme skupne kmetijske politike mislim da se je pri eh, embargu eh, Rusije izkazalo, da je to besedilo omogočilo eh, Evropski komisiji, da je bila proaktivna. Če tudi se še nismo soočili z kakšno veliko krizo na velikem trgu. če si ogledamo, kako se razvija globalna proizvodnja eh, pri eh, naših konkurentih, eh, potem sem nekoliko manj optimističen kot vi. V primerjavi z globalnim trgom imamo napoved, da se bo proizvodnja mleka v Evropski uniji povečala za 10 odstotkov in uh, zaradi tega mislim, da bodo cene k malu uh, eh, padle. Sredstva, ki jih imamo trenutno na voljo za spopadanje z krizo, pa ne vem, če bodo zadostovale. Evropski proizvajalci so se že morali soočiti z državami, eh, ki so, povezane, ki so bile povezane z kvotami. Sam sem torej zaskrbljen. Imam pa tudi vprašanje. Eh, v kolikšni meri je bilo to besedilo že preneseno v nacionalno zakonodajo v različnih državah članicah? Zanima pa me. Eh, zanimajo pa me tudi delegirani akti. Dejali ste, da ste pripravljeni omejiti število delegiranih aktov, uh, ampak uh, to me pravzaprav ne skrbi, skrbi me bolj spoštovanje političnih dogovorov. Mislim, da je to eh, besedilo eh, zelo slab primer delegiranega akta in upam, da ne bo veljalo kot vzgled za druge delegirane akte. Posem Ribeiro. Hvala lepa, gospod Ribeiro. Ena minuta, ponavljam, ena minuta. Eh, no, pa skonkruda. Najlepša hvala, gospod predsednik. Ne morem se strinjati z generalnim direktoratom Agri. Dejali ste, da ne bo pretresov, ko se bodo iztekle eh, kvote. Ampak študije komisije eh, same po sebi kažejo, da se bomo v gorskih regijah in eh, na bolj odročnih območjih znašli v težavah. In pri nas na otoku se seveda ne moremo ukvarjati z diverzifikacijo to je enostavno nemogoče in uh, stroški so stokrat višji, tudi v gorskih območjih so stroški precej višji. Kako lahko torej rečete, da z iztekom kvot ne bomo imeli nobenih težav in da to ne bo nikakor vplivalo na ta območja? V tem odboru, v odboru za kmetijstvo in razvoj podeželja, pričakujemo resnično ureditev trga. Pan poslednik. Hvala, gospod Nekrosen. Ok, če ima najbolj bestrimni brefa. Dobro, gospod predsednik, čisto kratek bom. Z velikim zanimanjem sem vas, vam prisluhnil, zares ste naslikali zelo pozitivno sliko. Evropa je izredno konkurenčna v primerjavi z eh, preostalim svetom. Eh, Ampak kako to, da sem izgubil eh, celo premoženje v preteklih letih? Naj vam povem, da naša industrija nikakor ni konkurenčna. In če boste nadaljevali eh, v tej smeri, eh, se boste znašli v velikih težavah v Franciji, na Irskem in drugi. Imam pa tudi vprašanje. Zanima me, ali verjamete, da je intervencijska cena za mlečne proizvode primerna v tem trenutku ali ne menite, da bi jo morali eh, glede na vse dogodke eh, zvišati? Eh, in ko pravite, da kvote ne bodo imele nobenih negativnih učinkov oziroma ukinitev kvot, ali ste realistični? Posel Sebastija. Hvala, poslanec Sebastija. He visto los gráficos que ha... Hvala. Uh, videl sem uh, grafiki, ste jih pokazali in izgledajo zelo zanimivi. Uh, prihajam iz Valencije, kjer uh, proizvajamo citruse. Uh, sam sem v stiku s proizvajalci, ki mi kažejo, kako se cene v zadnjih desetih letih samo uh, znižujejo. Torej, deset let uh, prihaja že do znižanja cen in uh, s tem so povezane frustracije. Poleg tega eh, imamo zdaj še ruski embargo, eh, tako da eh, ne moremo računati na nikakršno pomoč. Pomoč pri citrusih se zagotavlja samo za določene sadeže, ne za vse. Ali ste prepričani, da je ta sistem za sadje in zelenjavo deloval, kajti sam dobivam drugačne informacije od kmetovalcev? Hvala señor presidente yo quisiera. lepo je da so z nami predstavniki eh, direktorata za kmetijstvo želim pa vprašati naslednje predstavili ste mehanizme za upravljanje trga in eh, po mojem mnenju smo na tem področju najmanj napredovali mnenje ki ga imam, je, da je tukaj zmagal generalni direktorat za konkurenčnost. Mislim, da bi lahko šli veliko dlje. Predstavili ste grafe, s katerimi kažete, da se položaj sektorja izboljšuje. Ampak zakaj potem eh, kmetom ne gre bolje, zakaj je njihova situacija vedno slabša? z neposredno pomočjo naj bi jim zagotovili dva odstotka, ampak eh, sama menim, da je to zelo povezano eh, z eh, dohodkom, ki ga imajo. Mislim, da kmetom zato ne bo šlo nič bolje. Še zadnji podatek, olivno olje, 40 odstotkov dohodka eh, kmetovalcev prihaja iz neposredne pomoči. Torej, konkurenčnost, eh, o kateri govorite, je torej zelo odvisna od teh neposrednih pomoči. Hvala. Hvala lepa, gospa Šrajer. Ena minuta, prosim. Najlepša hvala, gospod predsednik. Ja. Zelo uh, pozitivno predstavitev ste podali. Zelo lepo bi bilo, če bi vaše trditve tudi držale, ampak eh, zdi se mi, da slika, ki ste jo naslikali, ni ravno realistična. Pri tem je potrebno upoštevati tudi eh, družbene in gospodarske vidike. Organizacije potrošnikov se zauzemajo za eh, izboljšanje našega tržnega položaja ampak eh, nikakor ne smete pozabiti tudi na vlogo družinskih podjetij. Družinska podjetja ne morejo končati v kremplih multinacionalk in ta kriza eh, glede mleka in eh, sira, mislim, da nujno potrebujemo rešitve. Hvala, gospod Moj. Hvala lepa, gospod predsednik. Torej, glede na to, da eh, so sredstva skupne kmetijske politike že namenjena kmetovalcem, eh, ne gre pa za dodatna sredstva za spopadanje eh, z embargom, z krizo. Kaj pa, če bi še druge proizvode vključili v šolske programe? Hvala, gospod McGuinness. Hvala lepa, gospod predsednik. Moje vprašanje se nanaša na uh, trg mleka in zanima me, ali je komisija pripravljena uh, bolj učinkovito poseči v uh, ta trg, uh, da bi umilila težave, ki bodo nastale pri ukenitvi kvot. Uh, Kaj pa mnenja znotraj komisije med različnimi generalnimi direktorati? Vem, da se ta precej razlikujejo. Pa ljubce gospa Petir, hvala lepa, gospod predsednik. Zastavila eh, bi vprašanje, ki ga zastavljam eh, že od julija, eh, ko sem postala poslanka. Kaj se dogaja z programom za razdelitev mleka, sadja in zelenjave v šolah? Obljubljeno mi je bilo tudi, da bo Evropska komisija eh, dobila, našla rešitev, eh, da eh, Hrvaška ne bi bila predmet diskriminacije in da bi lahko sodelovala v tem programu. Če mi ne boste mogli odgovoriti sedaj, mi prosim odgovorite pisno na naslednje vprašanje. Kaj je za zaščito istrskega pršuta eh, zahtevo, zato eh, smo eh, postavili že leta 2012. Hrvaška je že eno leto članica Evropske unije, ampak še zmeraj nimamo zakonodaje o zaščiti specifičnih proizvodov v hrvaškem jeziku. Upam, da se bo to kmalo zgodilo. Ja, wel, eh, gospod Hojtoma, hvala lepa. Gospod predsednik, najlepša hvala za vaša prizadevanja, Evropska komisija. Prav zanimivo vas je bilo opazovati. Kako ste opisali situacijo na svetovnem trgu? Eh, prikazali ste različne ukrepe za izravnavo cen, eh, program razdaljevanja mleka, eh, sadja, zelenjave. Leta 2015 naj bi prišlo do končne ukinitve kvot in določene države članice predlagajo, da bi ponudbo vendarle morali regulirati. Kaj pa menite vi?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 Na, v svoji predstavitvi eh, sem eh, prikazal, da so cene mleka zelo visoke in eh, zato je prišlo do povečane proizvodnje ne le v Evropski uniji, ampak tudi povsod druge po svetu. In to je tudi povsem naravno odziv na visoke cene. Strinjam se z vami, da se cene seveda lahko znižajo, ampak do kolikšne mere se bodo znižale, to bomo šele videli vidimo lahko tudi, da eh, je svetovni trg zelo dobro usrkal povečano proizvodnjo mleka doslej. Zato uh, sem razmeroma optimističen v tem trenutku, bolj optimističen kot leta 2009, ko smo se soočali s finančno krizo, ki je imela posledice za trg. Seveda, če bi prišlo do ponovne krize, bi se situacija povsem spremenila, ampak če se bo vse eh, razvijalo tako, kot bi se moralo, mislim, da bomo imeli razmeroma uravnotežen trg. Tudi po okenitvi kvot eh, in v tistih državah eh, in v določenih državah so kvote že skoraj da popolnoma ukinili, ampak v 21-22 državah Eh, še eh, niso našli ustreznih instrumentov, da bi eh, zares povišali proizvodnjo mleka. Torej, zakaj bi to potem storili po izteku kvot? Pripravili smo tudi poročilo, kar zadeva kvote za mleko in sicer smo ocenili, v kolikšni meri je naše poročilo vplivalo na situacijo na trgu. Eh, organizacije proizvajalcev so se pogajale o cenah in tako naprej. Torej imamo prve rezultate, ampak prehitro je še, da bi govorili o eh, končnem rezultatu. Potem ste govorili tudi o delegiranih aktih, o eh, odobrenih Eh, o odobritvah eh, za vinogradništvo. Ja, vse skupaj je trajalo eh, nekaj časa, ampak mislim, da lahko še zmeraj pravočasno pričnemo z izvajanjem novega režima leta 2016. Mislim, da bodo vsi natančno vedeli, kaj storiti. Tukaj govorim seveda o področju vinogradništva. Gospa Ribeira, obrobna območja. Seveda imamo na voljo tudi mehanizme ki so namenjeni ravno tem regijam. obstaja možnost podpore, po drugi strani pa moramo biti eh, prepričani tudi, da ne bomo vplivali na konkurenčnost proizvajalcev, tistih proizvajalcev, ki so eh, sposobni sodelovati v konkurenčnem boju. Zato imamo tudi druge ukrepe, eh, recimo v okviru podeželjskega razvoja in tako naprej. Tako da mislim, da bomo lahko zagotovili ustrezno proizvodnjo. Potem pa je bilo zastavljeno tudi vprašanje glede intervencijskih cen. Gospod Nikolsen, eh, govorili ste o govedini, pa tudi o mlečnih proizvodih. Mislim, da moramo biti razmeroma previdni pri eh, zviševanju eh, intervencijskih cen, kajti lahko eh, bi se znašli v nevarni situaciji. 30 let že delam na področju kmetijstva in eh, videl eh, sem, eh, kakšen eh, je rezultat eh, kopičenja rezerv. V določenem trenutku je potrebno eh, te rezerve dati na trg. In eh, z ustvarjanjem rezerv se bojim, eh, da bi lahko podaljšali krizo še bolj kot je to potrebno. Torej, zmanjšali smo varnostno mrežo, zmanjšali smo uh, posege in zato mislim, da ne bi smeli spet zviševati intervencijske ukrepe. In uh, to politiko smo že vodili, zvišali smo intervencijske cene v zameno za nadomestila uh, za uh, kmete. In mislim, da imamo sedaj pravo ravnotežje. Po eni strani zadosten dobiček, po drugi strani pa izboljšano konkurenčnost. Torej, eh, mislim, da bi morali biti zelo, zelo previdni pri krepitvi te varnostne mreže, pri nadaljnih posegih. Mislim, da bi to lahko vplivalo na naš konkurenčen položaj in pa podaljšalo krizo. kar zadeva uh, citruse, uh, je bilo zastavljeno vprašanje glede ruskega embarga. Eh, kot sem že omenil, pripravljamo drugi svežen ukrepov in tudi citruse si bomo ogledali v tem okviru. Potem pa gospe Garciji in k dobičkonosnosti olčnega olja. Zelo dobro vemo, da imamo v tem sektorju kar precejšno razliko med eh, modernimi strukturami in eh, zastarelimi strukturami in eh, to je tudi težava. Stara drevesa in uh, način uh, pridobivanja olja uh, z uh, teh uh, oliv uh, vodi v to, da je uh, olje potem slabše kakovosti in to seveda vpliva tudi na konkurenčnost. Strinjam se tudi z uh, zadnjim govorcem. Uh, Namreč družinske kmetije so temelj naše politike in mislim, eh, da je naša politika tudi odlično zasnovana za nje, ampak poskrbeti moramo za ravnotežje med konkurenčnim položajem in pa modelom, ki je spremljiv v uh, gospodarskem in družbenem pogledu. Gospod predsednik, če želite zaključiti, potem bom pa zaključil. Najlepša hvala. Hvala za učinkuje. Przechodzimy do. Hvala lepa. Gremo naprej na naslednjo točko. Če kdo ni dobil odgovora, morda boste lahko dobili pisni odgovor. Tako prehajamo na naslednjo točko in sicer razvoj podeželja, gospod Dimitru. Prosim, če se presedete, na ta način bomo zdaj lažje potekalo nie ma i też później wszystkie zgłoszenia będą jednominutowe myślę że Vsi nadaljni prispevki bodo enominutni, mislim, da je naslednja tema manj sporna, tako da bo verjetno manj prošen za besedo in bo tudi razprava krajša. Kaj ti, kot rečeno, zamujamo, ampak eh, to je tudi bila logika stvari, da se na začetku lotimo tistih temeljnih zadev, kjer bo na voljo več časa torej neposredna plačila in ureditev trga, to so osnove razvoja podeželja, pa je že druga zgodba. Torej, če ste pripravljeni, izvolite. Eh, sam pa tule govorim, zato da porabimo nekaj časa. Ni treba niti komentirati. Tako, gospod direktor, beseda je vaša. 10 minut. 10 minut. Thank you, Mr. President. Hvala lepa, gospod predsednik. Spoštovani poslanci odbora, dame in gospodje, v desetih minutah vam bom skušal predstaviti nekaj temeljnih elementov eh, politike razvoja podeželja za obdobje 2015 do 2020. Najprej naj eh, na kratko predstavim izzive in pa priložnosti eh, politike podeželjskega razvoja v eh, tem novem obdobju. Glavni namen kmetijskega sektorja je seveda proizvodnja hrane, vendar pa v, veliko, v vedno večji meri <clears throat> kmetijski sektor predstavlja tudi pomemben vidik pri proizvodnji biomase potrebno je zagotoviti eh, trajnostno rabo naravnih virov kot eh, tal in vode. Kmetovalci se srečujejo z posledicami podnebnih sprememb, zaradi tega potrebujejo tudi blažilne ukrepe. Evropska družba veliko pozornosti pozvo, eh, posveča ohranitvi bioraznolikosti in pa ohranitvi različnih habitatov. Seveda eh, pa zato potrebujemo tudi finančna sredstva. Podeželska območja imajo dolgo zgodovino in velik, in velik pomen pripisujejo tudi kulturi in vrednotam. Seveda pa ne smemo pozabiti tudi eh, na gospodarnost kmetijskega eh, sektorja, na to, da mora kmetijski sektor zagotoviti možnost preživetja se skupaj moramo seveda postaviti v eh, gospodarski in družbeni okvir. Kako se razvoj podeželja sooča z vsemi temi izzivi? Ne bom eh, govoril o vseh vidikih eh, nove zakonodaje na eh, področju razvoja podeželja, ampak bom izpostavil šest prioritet te prioritete vsebujejo seveda celo vrsto ukrepov. Torej, prva prednostna naloga je prenos znanja in pa eh, inovacije. Torej, tukaj gre eh, za dostop kmetovalcev do znanja, do inovacij, do novih idej, do uh, novih pobud. To lahko dosežemo z usposabljanjem, z izmenjavo, z svetovanjem, eh, z nasveti kmetovalcem, z različnimi pilotnimi projekti in pa z povezovanjem kmetov. Druga prednostna naloga razvoja podeželja je možnost preživetja vseh eh, oblik kmetij v vseh različnih regijah in veliko različnih načinov je za zagotavljanje dobičkonosnosti, uporaba novih tehnologij, diverzifikacija in pa podpora za mlade kmetovalce, eh, ki morajo imeti zagon, eh, da se sploh odločijo za ta poklic. Zelo eh, pomembno je, da imamo podmladek, če želimo ohraniti podeželska območja. Tretja prednostna naloga je boljša vključitev prehrambene verige in pa eh, pri tem pa so pomembni eh, tudi instrumenti upravljanja tveganja. Kmetovalci morajo biti bolje vključeni v prehransko verigo. Eh, Prijeti morajo več sredstev in na ta način moramo omogočiti, povečanje njihovega dobička s tem, da uh, večji odstotek cene, ki jo potrošnik plača za uh, določeno živilo, uh, prispe v žep kmetovalca. Kmetovalcem pa moramo pomagati tudi pri boju z boleznimi živali in rastlin pri boju proti naravnim nesrečam in to lahko zagotovimo le z ustreznimi eh, skladi eh, ali pa sredstvi za stabilizacijo. Četrta prednostna naloga so ekosistemi. Tukaj govorimo o bioraznolikosti, o zaščiti tal in vode. Tisti, ki eh, poznate ukrepe, podnebne ukrepe v kmetijskem sektorju, zelo dobro veste, da lahko tisti kmetovalci, ki prevzamejo eh, zaveze, ki prevsegajo eh, samo eh, obvezujoče ukrepe, da so tisti kmetovalci tudi, eh, opravičeni tudi do nadomestil. Tukaj gre eh, pri teh ekosistemih gre za kmetovanje na območjih, kjer so naravne omejitve. Peta prednostna naloga je učinkovitost eh, rabe virov eh, in eh, to je seveda tesno povezano z nizkoogličnim gospodarstvom. Tukaj gre za učinkovito rabo vode, za obnovljive vere energije, za biogospodarstvo, za znižanje toplogrednih plinov in za znižanje izpustov amonijaka. Eh, šesta prednostna naloga je socialna vključenost, družbena vključenost in zmanjšanje revščine med tistimi, ki živijo na podeželskih območjih. Zato potrebujemo seveda ustrezno infrastrukturo, ustrezne storitve, mm, informacijsko tehnologijo, široko pasovne povezave, eh, podjetniške priložnosti. Okrepiti moramo oziroma izboljšati moramo kakovost eh, življenja podeželskega prebivalstva pri tem eh, moramo uporabljati instrumente eh, za razvoj podeželja, ki jih imamo že 30 let. Vsaka država članica bo mor, si bo morala izbrati vsaj štiri izmed eh, teh šestih prioritet in jih tudi uresničiti. Koliko sredstv imamo vo, na voljo za uresničitev teh ciljev? Preteklo leto je Evropski parlament skupaj z svetom sprejel odločitev, da bo skupna ovojnica znašala 95,6 eh, milijarde za obdobje 2015 do 2020. In če govorimo o uh, Eh, stroških eh, in eh, pa dobičko potem v bistvu je potem ta znesek v bistvu precej nižji in sicer znaša le 85 milijard. Torej bodo morale k izvedbi ukrepov prispevati tudi države članice in pa zasebni vlagatelji. Tukaj gre za politiko sofinanciranja, to želim izpostaviti. In če si ogledamo porazdelitve ovojnic, potem lahko vidimo, da v tistih državah, kjer potekajo regionalni programi, za to porazdelitev poskrbijo uh, pristojni nacionalni organi. Rad bi dejal tudi, da so ta sredstva tudi predmet proračunske discipline, kar pomeni, da uh, mora. Uh, država članica v naslednjih treh letih od prevzema obveznosti eh, tudi napovedati te stroške Evropski komisiji, v nasprotnem primeru eh, se bodo po treh letih ta sredstva vrnila v Evropski proračun. Glede na trenutno eh, leto, ko uporabljamo pravilo M plus 2, bomo dali na voljo začetnem obdobju leto več koliko programov je na voljo. Države članice imajo možnost, da se odločijo, ali bodo predlagale en nacionalni program, ali bodo predlagale regionalne programe, ali pa kombinacijo nacionalnih in regionalnih programov. Nekatere države, ki uporabljajo regionalne programe, potem predlagajo uh, nacionalne programe za ukrepe na nacionalni ravni. Seveda pa lahko države članice predlagajo tudi nacionalni okvir ki predstavlja tudi okvir za zasnovo regionalnih programov. Danes imamo 118 eh, programov razvoja podeželja. Tukaj gre za eh, zvišanje v primerjavi z prejšnjim obdobjem. Določene države članice so se odločile, da bodo izvedle več programov, druge pa so se odločile, da bodo izvedle več projektov na nacionalni ravni. Kako to doseči? Ne bom govoril o vseh posameznih ukrepih, ki jih ponuja uredba za razvoj podoželja, ampak države članice morajo izvesti analizo in ugotoviti, kje so prednosti, slabosti, grožnje in potem morajo izbrati svoje prednostne naloge, si zastaviti cilje in izbrati mešanico ukrepov ter zagotoviti finančna sredstva za dosego teh ciljev. 19 ukrepov eh, predvideva ta uredba eh, v štirih, eh, na štirih področjih. In sicer gre za ulaganja, za usposabljanje, uporabo tehnologije, za sodelovanje v različnih oblikah in pa za plačila za upravljanje z zemljišči. Eh, tesno eh, sodelujemo eh, tudi z strukturnimi skladi. Pripraviti je potrebno partnerske sporazume z državami članicami in potem je potrebno pripraviti nacionalne regionalne programe. Mi pa moramo oceniti, ali so ti programe usnezno zasnovani, da potem tudi dosežejo cilje po mojem mnenju gre tukaj za projekt sodelovanja. Eh, parlament, eh, komisija in parlament so sodelovali pri pripravi te zakonodaje. Države članice pa sodelujejo z lokalnimi, regionalnimi eh, oblastmi, sodelujejo z organizacijami potrošnikov, z organizacijami kmetovalcev in tako naprej. Najlepša hvala za vašo pozornost, sedaj pa sem pripravljen odgovoriti na vaše vprašanje. Ja, No, kot ste opazili, so predstavitve zdaj že nekoliko enostavnejše, malce bolj umetniške, če hočete. Tako, po eno minuto vsak, Mišel Donte. Najlepša hvala, gospod predsednik. Moje vprašanje bo povsem enostavno. Približujemo se koncu leta 2014. Zanima me, koliko regionalnih programov ste že eh, prijeli eh, od teh 118, ki ste jih omenili. Eh, odgovorili ste eh, tudi že eh, na vprašanje nacionalnih in regionalnih organov. Zanima me. Eh, ali nameravate pri izvajanju nadoknaditi tisto, eh, kar niste vključili v zakonodajo. Tukaj govorimo o dodatnih ukrepih, kar zadeva okolje. Mislim, da je to predvsej daleč od našega političnega sporazuma. Evropski poslanci se eh, soočamo z situacijo, v kateri je izvajanje eh, eh, povsem drugačno od političnega dogovora. In če se bo vse skupaj tako nadaljevalo, bomo drugi zelo prividni pri danju manevrskega prostora Evropski komisiji. Gospod Jar, za minuto. Ja, dank, ja najlepša hvala. Ugotovitev in, vpraš in dve vprašanji. Ugotovitev. Uh, Dobro je, eh, da bomo podeželjska območja urejali tako z kmetijskega, kakor tudi eh, z vidika razvoja podeželja. Potem vprašanje, dejali ste, da bi naj bilo vse skupaj pod eh, enim krovom, to se mi zdi dobro, ampak kdo bo poskrbel za to, da bomo zmanjšali obseg birokracije, da bomo zmanjšali upravno breme? ali je tu kakšen organ, ki bo skrbel za to, eh, da eh, bomo zmanjšali obseg eh, birokracije in da se ta ne bo še povečal. In še zadnjo vprašanje. Mislim, da ste prepričljivo dokazali, da ekologizacija spada v drugi steber. Ali obstaja možnost, da bi Katja tudi vključili? da bi jo tja tudi vključili. Minuto. Hvala lepa, gospod Petir. Hvala lepa, mm, gospod predsednik. Imam vprašanje. Hrvaška je predstavila svoj program za razvoj podeželja. Evropska komisija je eh, prosila za eh, dodatna dopolnila. Leto smo posredovali ta program Evropski komisiji in zanima me, ali smo izgubili eh, sredstva za razvoj podeželja ali pa bo letos komisija podala oceno tega programa in zanima me tudi, kdaj bodo na voljo sredstva iz tega programa. Dziękuję pani poseł Aguilera. Pani... Hvala, gospa Aguilera. Gracias, presidente. Hvala, gospod predsednik. Želela bi uh, v tem oddelku o razvoju podeželja postaviti naslednje vprašanje. Cilj je, uh, da se podpre tudi mlade. Uh, oziroma zanima me, kako vi gledate na to. Mladi se soočajo z velikimi težavami. Uh, Eh, pomembno je, kako jih vključiti tudi v kmetijstvo. V prejšnjem okviru ni eh, delovala pobuda za vključevanje mladih. Sama prihajam iz Andaluzije, eh, ki je v kmetijskem smislu zelo pomembna. Vseeno pa je bilo težko izvajati to podporo oziroma jo usmerjati v vključevanje mladih. Eh, potem pa eh, namakanje. Tukaj tudi ni pomoči za izobraževanje in nove tehnologije na tem področju. Jedna minuta. Gospa Magines, izvolite za eno minuto. Samo uh, za informacijo, koliko programov ste potrdili in kdaj mislite, da bo ta proces zaključen. To je kar težka naloga, da pregledate vse te programe. Eh, in nadzorujete kako se izvajajo po državah članicah. Hvala, še pet vprašanj, pet, pol minuto vsak, torej dve minuti in pol. Uh, Hvala. Um, skušal bom biti zelo kratek. Proces še poteka, z državami članicami sodelujemo, prejemamo njihove programe, jih analiziramo, pošiljamo jim pisma z našimi pripombami. In ko bomo to zaključili, bomo eh, začeli tudi s sprejemanjem oziroma potrjevanjem. Prejeli smo jih 112 od 118, eh, zadnjih šest pa pričakujemo v zadnjih tednih. Za odobritev eh, programa naj povem, da nobenega še nismo potrdili, ker nobenega tudi nismo prejeli pred poletjem. najprej treba sprejeti partnerski sporazum, ga potrditi, potem pa potrditi še program. Komisija je potrdila 16 partnerskih sporazumov od 28. Eh, torej, kot veste, moramo analizirati eh, zelo pomembne in obsežne dokumente. To so programi, ki zahtevajo veliko naše pozornosti eh, komisija ima tudi rok, do katerega mora državam poslati pripombe, to so trije meseci. In če država potem eh, zagotovi odgovore eh, tudi dovolj hitro, se začne faza potrjevanja. Eh, zdaj se bolj osredotočamo na izvajanje programov, ne toliko na. Eh, Eh, samo uredbo, seveda izhajamo iz nje. Eh, želimo pa, da so v programe vključeni tudi ambiciozni cili. Eh, torej, vse to pregledamo, ampak vedno se držimo tudi zakonodaje. Poenostavljanje administrativnega bremena, še nekaj o tem obstajajo elementi poenostavitve v novi politiki za razvoj podeželja. Eh, elemente smo eh, povezali z drugimi elementi, potem poenostavili, ampak ta proces eh, je odvisen tudi od tega, kaj država predlaga v programu. Programe želimo ohraniti v približno isti strukturi, isti obliki, tako da ne bi stvari preveč zapletali. Mm, program potem sprejme eh, komisija, država članica pa ga začne izvajati. Eh, z državami članicami moramo sodelovati, da bi na obeh stranih eh, začeli poenostavljati, kajti sicer bo končni prejemnik še vedno imel težko delo. Glede Hrvaške zdaj napredujemo na začetku smo kot z drugimi državami imeli eh, nek neformalni proces. Pa še vprašanje o mladih kmetovalcih. Če mi dovolite, bom odgovoril še na to. V politiki imamo številne elemente, zaradi katerih eh, bi eh, se mladi kmetovalci lahko začeli bolj zanimati za to. Več možnosti je, več je povezovanja s prvim stebrom veliko eh, pomoči lahko zagotovimo tudi prek usposabljanja na svetov in eh, tako lahko tudi mladi kmetje zaprosijo za ta ukrep. Hvala. Hvala. Če bi do ostatke prezentacije. Hvala, prehajamo na zadnjo predstavitev. Gospod eh, Mögele, horizontalna uredba. Izvolite, gospod direktor, deset minut. gospod direktor, izvolite. Thank you, Chairman. Uh, and after Hvala, gospod predsednik. No, zdaj smo rešili te tehnične težave, tako da lahko začnem s predstavitvijo horizontalne uredbe. To besedilo je bilo sprejeto uh, v okviru skupne kmetijske politike leta 2013. Uh, eh, majhno število slajdov imam. Uh, pripravil sem še druge, ki so vam tudi na voljo. Uh, Eh, in so mogoče bolj podrobni. Tam boste dobili več informacij, naprimer o tem, kje kaj najdete v tem besedilu. Mm, na to besedilo eh, številni gledajo kot na zelo kompleksno in tehnično. Torej, kakšna je vloga te horizontalne uredbe? Eh, do te uredbe prišlo zato, da se politične prioritete spremenijo v realnost. Tukaj gre za izvajanje skupne kmetijske politike. Eh, gre pa tudi za to, da se odrazijo politične prioritete, ki so bile postavljene izven kmetijskega obsega. In tukaj se bom navezal na tri besedila, ki so tudi izšla iz eh, celovitega procesa Eh, odločitev o eh, večletnem finančnem okviru sprejetih leta 2013. Tukaj imamo uredbo o skupnih eh, določbah, kjer je veliko določb o razvoju podeželja, potem imamo splošno finančno uredbo. Mm, ta je tudi imela vpliv na horizontalno uredbo, pa še sam večletni finančni okvir ki je tudi pustil svoje eh, sledi v tej uredbi in k temu se bom še vrnil. Cili eh, te uredbe so trojni. Želeli smo doseči bolj učinkovito izvajanje in upravljanje skupne kmetijske politike eh, s tem, da bi ponostavili postopke. Želeli smo doseči tudi boljšo zaščito evropskih sredstev. To je dolgotrajni cilj v vseh eh, politikah. Pa še ena stvar, okrepitev zakonodaje EU in sicer v smislu, da bi ta uredba morala zbrati eh, in združiti številna besedila, ki so razpršena eh, v različnih zakonih glede kmetijstva v EU. Kateri so ti elementi, ki so povezani? Eh, tukaj imamo pravila o finančnem in proračunskem upravljanju, to je pomembno za komisijo, pa tudi za države članice, kako se vsakodnevno ukvarjajo in sodelujejo s kmeti in ko gre za financiranje SKP. Potem upravljanje in kontrolni sistemi v državah članicah, to je tudi pokrito, eh, clearing eh, računov, to, tukaj gre za sredstva, ki so bila neupravičeno potrošena, potem eh, vračanje kazni, nadzor, transparentnost, eh, sistem eh, svetovanja kmetijam in tako naprej. Tukaj imamo nadzorni sistem, ki je integriran. O tem je govoril že moj predhodnik. Isto tudi o navskrižni skladnosti, o tem samo nekaj besed kdo pa uh, kaj dela pri vsem skupaj. Najprej si moramo ogledati to vprašanje. Dva glavna akterja uh, sta pri izvajanju in upravljanju SKP, to so države članice uh, in plačilne agencije ter Evropska komisija. Mislim, da moramo potegniti jasno ločnico med obema, tako da bomo razumeli, zakaj je kdo odgovoren. Na levi strani imate države članice in plačilne agencije, uh, Eh, te eh, sodelujejo oziroma so povezane s kmeti na terenu. Eh, agencija plača kmetom in jih tudi preverja. Kmet zaprosi za to pomoč, na drugi strani pa plačilna agencija svoje stroške pove komisiji, komisija to preveri državi članici eh, da na voljo ta sredstva, potem pa se ex post izvajajo še eh, eh, preverbe in komisija potem zahteva povračilo sredstev, če ta niso bila upravičeno porabljena. Po eni strani je pomembno, da ločimo Eh, ti dve sferi, tako da točno vemo, kdo je za kaj odgovoren. Po drugi strani pa je tudi rečeno, da mora komisija eh, države članice podpirati in jim svetovati, kako naj izvajajo te politike. Eh, tukaj imamo dve različni stališči, ki osvetljujeta težavnost tega procesa. Po eni strani imamo skupno upravljanje, torej komisija in države članice. Eh, izvajajo dve različni funkciji, po drugi strani pa obstaja zelo tesna interakcija med obema in to je treba dobro organizirati. Zdaj pa bi rad povedal še nekaj o bolj učinkovitem izvajanju in upravljanju SKP. Mm, finančno upravljanje eh, SKP se s to horizontalno uredbo ni spremenilo. Nekaj pomembnih vidikov je, ki jih želim eh, še osvetliti prvi je finančne discipline. Ta instrument zagotavlja, eh, da se spoštujejo eh, eh, pragovi oziroma omejitve MFF. Če komisija pove, da bo denarja na voljo manj, kot bi ga potrebovali potem, Eh, se začne izvajati to načelo finančne discipline. Eh, zdaj eh, bo ta instrument moral biti uporabljen vsako leto. Tukaj imamo še rezervo za krizo, to je nekaj novega. Gre za 400 milijonov na leto. Za leto 2000. 2015 bo na voljo nekaj več kot 400 milijonov. Eh, prek finančne discipline se ta vsota mobilizira uh, zato, da uh, pride do um, uh, uporabe tega denarja. Če teh ukrepov ne potrebujemo, pa uh, se ta denar vrne kmetom v naslednjem proračunskem letu. Kakšna je prednost tega sistema? Nihče ne ve vnaprej, eh, ali se bo zgodila kriza. In uh, zato bi bil ta denar uh, teh 430 milijonov ob koncu leta izgubljenih. Uh, v tem primeru ponovem, pa se ta denar vrne kmetom. Če se seveda ta denar potrebuje za krizo, eh, ga pa uporabimo za ta namen. Določbe o tem, kako eh, začeti uporabljati to krizno rezervo, eh, so zapisane v uredbi SUD in tam je zapisano tudi, kako mora ukrepati komisija. Potem pa še razvoj podeželja. Števile proračunske določbe so predvidene v horizontalni uredbi. E, ni uredbe o dvojnem financiranju, namreč za ozelenitev in razvoj podeželja. Stopna se je zmanjšala 7 na 3 odstotke. To je bila odločitev, ki je bila sprejeta v okviru eh, večletnega finančnega okvira. Do 95 odstotkov eh, imamo lahko umestnih plačil. Eh, sistem 1, N plus 2 se je spremenil v N plus 3, tako da lahko države članice ta denar uporabijo v eh, največ treh letih, v preteklosti eh, pa eh, so imeli na voljo dve leti. Omenil sem že integrirano administracijo in nadzor, ta sistem, ki je nujno potreben za to, da se na ravni držav članic in plačilnih agencij upravlja 7,8 milijonov zahtev za neposredna plačila projektu temelji na LPIS, eh, to je velika eh, datoteka, ki obsega tudi slike o zemelj, eh, kmetijskih površin in tako naprej, tako da se točno ve, katera ozemlja so pristojna za prejem pomoči. Od leta 2018 naprej bomo v ta sistem ugradili še dodatno stopno. Eh, da bomo vključili še eh, ekološka ozemlja. Eh, potem imamo sistem svetovanja kmetovalcem, ta sistem je obstajal že prej, zdaj pa smo ga okrepili še z dodatnimi ukrepi, ki jih je treba tudi pokriti. Tukaj imamo pravila za Eh, ozelenitev, potem eh, ukrepe v zvezi s pesticidi, s kakovostjo vode. Mm, določeni elementi so mm, prostovoljni oziroma predstavljajo samo možnost, drugi pa so eh, obvezni. Potem preverbe in kazni. Države članice morajo pred izplačilom pomoči izvesti preverjanje. Osnovna pravila so zapisana v horizontalni uredbi, zapisane so tudi podrobnosti o tem, kako se izvajajo te preverbe, eh, vse ostalo pa v delegiranih aktih. Isto velja tudi za eh, denarne kazni. Naj omenim eno kazen, ki je bila sporna v reformi, to je kazen za, eh, povezana z ozelenitvijo. In naj povem, da je to um, začasni vidik reforme SKP. V prvih dveh letih uh, se ne bodo izvajale kazni za ozelenitev. Od tretjega leta uh, naprej pa bodo kazni v višini 20 do 25 odstotkov. Potem prekinitev, uh, to je ukrep ex ante na ravni komisije. Če se določena schema ne izvaja dobro, potem. Uh, Eh, prosimo državo članico, da pripravi akcijski načrt za eh, eh, ureditev tega vprašanja. Če se vprašanje ne uredi, komisija preneha plačevati ali pa do tega pride potem, ko se pregledajo računi ob koncu. Tukaj imamo instrumente ex post, ki jih zdaj kombiniramo tudi z instrumenti ex ante pa še decentralizirana, uh, decentralizirane uh, prošne. Zdaj imamo tudi decentralizirane agencije za države, ki so razdeljene na regije, kot naprimer Španija, Francija, Združeno kraljestvo, Nemčija in tako naprej. Potem boljša zaščita sredstev EU, kar se tiče pridobivanja sredstev nazaj, smo naredili nekaj napredka. Podrobnosti na eh, ostalih slajdih, potem imamo eh, nek model eh, zagotovila, ki daje državam članicam večje pristojnosti pri preverjanju. To se potem pokaže tudi komisiji na Evropskem parlamentu, in sicer do tega pride v procesu razrešnice. Na ta način zagotovimo, da eh, se uh, sredstva uporabljajo na primeren način. Potem pa še pregled računov uh, ob koncu, torej uh, če država članica neupravičeno porabi uh, denar, ga zahtevamo nazaj. Ta sistem bomo poenostavili, tako da bomo. Uh, imeli odločitev že v dveh letih. Uh, kriteriji za popravke uh, v državah članicah so bili tudi specifično opredeljeni uh, v sami uredbi, pa tudi v delegiranih aktih. Imamo nov okvir za nadzor in spremljanje, pa tudi za oceno. Ta nam pokaže, ali je politika dobro delovala, če ne, potem nam pokaže, zakaj ne tukaj ne bom govoril o podrobnostih. No, opredelili smo tudi indikatorje, ki se bodo uporabljali za oceno rezultata skupne kmetijske politike. Komisija bo pripravila poročilo do konca leta 2018 in potem vsake štiri leta po tem datumu. In e, vedno bomo imeli tudi razpravo. Pa še ena e, sporna tema, to je transparentnost. E, torej, denar, ki se izplača prejemnikom iz e, skladov EU. E, Evropsko sodišče je zaradi varstva podatkov to temo zavrnilo. Zdaj bo treba. Eh, objaviti ime prejemnika, občino, eh, eh, vsoto pomoči in naravo in opis ukrepa, ki se financira. Tako bomo imeli veliko večji pregled nad ukrepi, ki se financirajo. Prva objava, potem ko so stopila v veljavo nova pravila, se bo zgodila maja 2015. Mislim, da eh, smo tukaj dosegli eh, mejnik pri prizadevanjih komisije in držav članic, da bi eh, bolje upravljale z finančnimi sredstvi EU. Zdaj pa sem pripravljen odgovoriti na vaše vprašanje. Hvala. Čas pa je to že 6 minut. Hvala lepa. Že za 6 minut smo presegli predviden čas. Na srečo ima samo eno prijavljeno govornico, gospod McGuinness, tako da prosim, če otvorite in zaključite razpravo. A, še gospa moj. Hvala, gospod eh, predsednik. Eh, ta predstavitev je bila zelo koristna, da nas je spomnila na določene podrobnosti, o katerih smo se dogovorili, predvsem glede ozelenitve. Mi lahko daste več informacij. Rekli ste, eh, da boste leta 2018 uvedli nov element v zvezi eh, z nadzorom ozelenitve, ali trenutni sistem ne deluje in kako bo se to pregledovali na ravni kmetij v prvih dveh letih. Eh, tudi kazni za eh, neizvajanje ozelenitve naj bi se začele šele z letom 2017. Mi lahko to pojasnite. Grazie signor Presidente. Gospa moj. Najlepša hvala, gospet, gospod predsednik. Rada bi opozorila na dejstvo, da so bila v Italiji ta eh, sredstva, ki so bila namenjena kmetovalcem, eh, pogosto eh, namenjena za napačne, za uresničitev napačnih ciljev in tisti, ki naj bi nadzorovali porabo teh eh, sredstev, so se s tem strinjali. Kako nameravate zagotoviti, da se to v prihodnosti ne bo dogajalo? Hvala lepa. Hvala kot zadnji gospod Jar. Ja, rad bi se navezal na to, kar je dejala gospa Genes in sicer gre za finančne sankcije. Kdaj se te izrečejo, kdaj je to povezano tudi z tveganjem, kajti dejstvo je, da so kazni pogosto večkrat uh, eh, više od nastale škode. Zanima ali bi tu lahko morda predili kakšen dialog s državami članicami, kajti ja, dobro, e, imamo napake, ki so, niso napake, ampak so goljofije, o tem ne govorim zdaj, so pa napake, ki so pač napake, niso zelo namerne. In tu mislim, da bi lahko z državami članicami v dialogu zadeve uh, pogosto rešili. Hvala lepa gospod direktor, tri vprašanja, torej eh, pol minute za vsak odgovor, skupaj minuta in pol, morda dve največ. Thank you, Hvala, gospod predsednik. Kar zadeva v zelenitev eh, da se pregledajo ekološko območje, je seveda koristno eh, imeti tudi instrument povezan s slikami oziroma ki zagotavlja slike v okviru LPIS. Države članice so želele eh, to preložiti na 2019. Gospod Lavija, vaš poročevalec, eh, se je strinjal z letom 2018. Torej od takrat naprej bodo države obvezane, da eh, imajo v LPIS vključena tudi ta ekološka ozemlja, e, ozemlja v ekološkem interesu do takrat eh, eh, bo treba izhajati iz zemljevidov. Eh, deset odstotkov bo preverb na terenu, od leta 2018 naprej pa bomo uporabljali novi sistem tudi širše in na bolj tehnično napreden način. Eh, gospa moj, eh, vi ste postavili zelo splošno vprašanje, eh, težko je nam odgovoriti, kaj ti mi se ukvarjamo s specifičnimi problemi. Zato vam težko dam nek splošen odgovor. Lahko pa rečem, da kadar zaznamo neupravičeno porabo, mm, bodi si na strani države članice ali pa prejemnika, seveda ukrepamo začnemo izvajati mm, preiskave. Olaf tudi preiskuje individualne goljufije in iz tega potem potegnemo zaključke. Italija je imela finančne popravke, zahtevani so bili od nje, ampak ni bila edina, tudi druge države članice so imele primere neupravičene porabe v okviru SKP. Mogoče lahko uh, z vami dvostransko eh, odgovoriva na to vprašanje, če imate v mislih kak konkreten primer. Eh, tretje vprašanje pa je postavil gospod Jar. In uh, najprej želim popraviti vtis, uh, da je pregled računov na koncu uh, povezan s sankcijami, da morajo države plačati tisto, kar so neupravičeno potrošile. Seveda ni tako. Uh, mi si zelo prizadevamo za to, da uh, bi bilo vse pravilno izvedeno, uh, vendar pa, eh, če ne mi, ne država članica ne more zagotoviti uh, pravih izračunov, potem uporabimo uh, neko uh, splošno vsoto, paušal uh, 20 do 25 odstotkov. Zdaj ta sistem želimo še izboljšati, tem, da eh, še 20 sekund, da državi članici sistematično dajemo možnost, da izračuna finančno tveganje za sklad na podlagi individualnega primera. To seveda zahteva več časa, vendar pa mislim, da je eh, to edini način in to je zdaj zapisano v uredbi. Eh, upam, da bo to prineslo tudi napredek. Hvala. Hvala, gospa Magine, spominjate. E, oprostite e, niste se dotaknili drugega dela e, mojega vprašanja to so kazni povezane z ozelenitvijo seveda ozelenitev brez kazni če teh kazni ne bi bilo potem bi bil to prostovoljni sistem mislim da so te sankcije potrebne če želimo da je ta sistem obvezen v naših plačilnih schemah. Eh, vendar pa imamo prehodno obdobje, kajti stvari so za kmete eh, zelo zapletene. Zato so se zakonodajalci odločili, da ne izvajajo sankcij v prvih dveh letih, potem pa eh, začnemo izvajati kazni eh, najprej 20 odstotkov, potem pa se bo to zvišalo na 25 odstotkov. Konica. Hvala lepa. ne bom zdaj poskušal kakorkoli tega povzemati, ker je to nemogoče. Mislim, da bo vsakdo izmed nas sam zase naredil takšno, takšen povzetek. Dejstvo pa je, da se mi sami srečujemo s kmeti in v veliki meri gre tu za skrbi, ki nam jih izražajo kmete in naša naloga, naša dožnost je, da vam te skrbi posredujemo. To bi bil moj prvi nekako zaključek. Drugi, bojim se, da ko bo temu prisluhnil naš kandidat za komisarja, bo kar takoj odstopil, ker ne bomo imeli eh, kogarkoli zaslišati. Takole malo zašalo, no, ampak morda ne bo tako hudo. Mislim pa, da bi bilo vsekakor vredno in primerno, da prisluhnete naši razpravi, kajti na ta način bo eh, dobil celovit pregled nad eh, stanjem. No in mislim, da je to tudi dober poskus eh, nekakšnega opominjanja nas vseh, zakaj gre na tem področju. Še enkrat hvala, se upravičujem, ker sem vas omejeval pri času, prosim tudi za razumevanje glede določenih ostrih besed določenih poslancov, ampak dejstvo je, da se vsi pač vračamo sem iz eh, pogovorov v volilnih okrajih in mislim, da nam je vsem ležalo na duši to, kar smo povedali. Torej, zaključujemo. Hvala še enkrat za pomoč in podporo generalni direkciji Agri. Mislim, da je bilo to srečanje danes nujno za vas, za nas, za nove poslance. Prav tako pa je bilo koristno za tiste izmed nas, ki smo sodelovali pri pripravi te reforme, kajti mislim je, da je pomenilo, da tudi sami malce posujemo s pepelom. E, res je že, da smo o vsem tem že govorili, morda ne dovolj odločno, dejstvo je, da proces je kakršen je. Prijeli ste, mislim, tudi že informacije z zasedanja koordinatorjev to ste dobili v pisni obliki. Danes od 11.30 do 12.30 smo imeli zasedanje koordinatorjev. Tam torej imate nekaj eh, informacij, določene sklepe, če ni kakršnih koli vprašanj, lahko to razumem kot eh, sprejeto. Naslednje zasedanje odbora bo 6. in 7. oktobra. 7. je še problem, ampak vendarle 6. in 7. zaenkrat prosim, da si to zabeležite. Hvala tudi tolmačem, hvala vsem in s tem je današnje zasedanje tudi zaključeno.